Prosim, če si nataknete varnostne pasove in da ne kadite, no malo v šali. Dragi gostje, v veliko čast mi je, da vas lahko danes pozdravim. Sem Mirča Diakonu, prihajam iz Romunije in sem predsednik odbora za izobraževanje in kulturo v Evropskem parlamentu. Torej, veliko čast in veselje mi je, da vas pozdravim na tej medparlamentarni seji odborov. Najprej bi želel zlasti pozdraviti predstavnike nacionalnih parlamentov in sicer v lastnem imenu in v imenu vseh kolegic in kolegov iz mojega odbora, od katerih je žal zelo malo lahko prišlo na to sejo. Evropski parlament je organiziral to sejo zato, da bi počastili Evropsko leto kulturne dediščine. To je leto 2018. Danes smo si zamislili razpravo o različnih temah, ki so povezane s kulturno dediščino. Na ta način bomo nekaj rekli tudi o dosežkih tega Evropskega leta, izmenjali bomo svoja mnenja o dobrih praksah, ki jih imate vi v svojih parlamentih. In ne nazadnje bomo razpravljali o dolgoročni strategiji za kulturno dediščino. Glede na Evropsko leto kulturne deliščine. Na zadnji seji na ravni medparlamentarnih odborov smo se pogovarjali o tem, da bomo tokrat organizirali tri sekcije ali panele. Prvi, prva se bo ukvarjala s kulturo in identiteto, druga z ohranjanjem, varstvom in obnovo kulturne dediščine in tretja z kulturno dediščino in izobraževanje. Jutri se bomo potem na plenarnem zasedanju vse sekcije združili in izmenjali mnenja o poteku sekcije. Vi kot udeleženci ste vabljeni, da se javite k besedi. Jutri pa bomo dali besedo samo nekaterim nacionalnim članom parlamentov in eh, članom Evropskega parlamenta ter nekaterim gostom. Če želite danes eh, spregovoriti, se javite. Imamo tukaj senatorje, poslance iz nacionalnih eh, parlamentov, evropske poslance, strokovnjake, tudi iz UNESCO, nacionalne koordinatorje Evropskega leta za kulturno dediščino in cel, predstavnike cele vrste organizacij za pospeševanje varstva kulturne dediščine. Večkrat smo se že sestali in vesel sem, da ste se tokrat ponovno odzvali na naše vabilo. Na nekem drugem sestanku je pred nekaj dnevi nek strokovnjak rekel, da je treba pripraviti evropsko direktivo za kulturno dediščino, kajti potem bi bilo vse bolj enostavno. Ja, morda bi bilo vse bolj enostavno, ampak to ni tako enostavno narediti, kajti veste, da je kulturna dediščina in eh, ravnanje z njo v pristojnosti nacionalnih držav članic, ne Evropske unije. In seveda ne smemo pozabiti, da vsi zlasti imamo pri srcu lastno nacionalno kulturno dediščino. Kljub temu pa, čeprav je človek, ki sem ga citiral, omenil, da bi morala Evropska unija prevzeti pristojnost za to. Pa vendarle lahko zberemo na takšnih sestankih veliko strokovnjakov in se pogovorimo o tematiki, ki je pomembna za evropsko kulturo in kulturno dediščino. Evropska komisija je pripravila posebno poročilo v zvezi s tem. Sam sem bil za poročilo poročevalec Evropskega parlamenta. In v tem In ob tem sem izkusil, kako natančno se ljudje lotevajo obravnave te tematike. Zakaj? Veste, da na področju kulture Evropska unija lahko spreme samo priporočila, ampak če hočemo, da bodo priporočila pripeljala do konkretnih eh, ukrepov, se morajo eh, nacionalni parlamenti vključiti v to delovanje. sam sem prosil tudi Giovannija Mendolo, ki je naš pravni svetovalec v parlamentu, da pride na ta sestanek in da nam pove nekaj o evropski kulturni dediščini z pravnega stališča. Predlagam torej, da kar začnemo z razpravo. Evropska komisija nam bo najprej predstavila strukturo in dejavnosti v okviru Evropskega leta kulturne dediščine in predstavila nam bo negative pobude. Gospa Erminija Ščakitano nam bo predstavila to. Ona je strokovnjakinja za kulturno politiko v generalnem eh, direktoratu EAC. Potem pa bomo imeli lahko izmenjavo mnen o drugih temah, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine. Govorili bomo tudi o varovanju okolja in o predpogojih za organizacijo trajnostnega turizma. Vabim vas še enkrat, da sodelujete v tej razpravi in pri tem vas prosim, da predstavite dobre prakse iz svoje države. Na koncu bomo imeli eh, neke vrste povzetek, ampak tega bom jutri pripravil za plenarno zasedanje sam. Preden se lotimo samega dela, še nekaj organizacijskih pojasnil. Najkasneje ob 18.20 moramo zapustiti parlament. Danes imamo tolmačenje v 23 jezikih. Eh, Evropske unije in naše delo prenašajo neposredno preko spleta. Sedaj bom dal besedo gospe Ermini Ščakitano, da nam predstavi splošni okvir politike kulture na področju Evropske unije. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, za to, da ste mi dali besedo počaščena sem, da sem lahko danes z vami tukaj in da vam lahko posredujem svoje izkušnje, ki se nanašajo na organizacijo in upravljanje ter vodenje Evropskega leta kulturne dediščine. To je edino Evropsko leto, ki ga je sprejela in podprla Junkerjeva komisija. Evropejci smo poznani po kulturni dediščini, kasneje bomo govorili o velikem številu krajev, kjer je moč najti kulturno dediščino. Imamo eh, zato tudi ustrezne no, znanje, strokovne izkušnje, metode in tako naprej. Ampak ne smemo nikoli pozabiti, da kulturna dediščina ni neka pasivna dediščina. Vedno je treba ukrepati, da kulturno dediščino lahko prenesemo prihodnim generacijam. Naša kulturna dediščina vsebuje spomine, vrednote in lekcije, ki smo se jih naučili in ki so za današnjo Evropo zelo pomembne, pa tudi za. Eh, razvoj vizije eh, Evrope prihodnosti. Kultura, kulturna dediščina namreč sebuje to zgodbo, to zgodovino, ki je pomembna za naš uspeh, pa tudi za naš neuspeh v preteklosti, za različne borbe, za vojne, ki, evropski, ki so prizadele evropski kontinent. To so pomembne lekcije. In zato v okviru pravne podlage na kateri je postavljeno Evropsko leto kulturne deliščine, sta svet in parlament poskušala doseči nekaj pomembnih ciljev. Namreč poudariti, da lahko s kulturno dediščino ozaveščamo sami sebe o vrednotah, o preteklosti in o v zvezi z našim občutkom pripadnosti Evropi. Torej, gre za nek skupni vir, ki ga cenimo. Evropsko leto kulturne dediščine je tudi priložnost, da ugotovimo, kako lahko bolje zavarujemo in prenesemo prihodnim generacijam kulturno dediščino, ki jo imamo. Vsi vemo, da v današnjem trenutku je ta identiteta, zlasti pa upravljanje z njo, soočena z veliko izzivi. Globalizacija, specializacija, problem eh, medgeneracijskega komuniciranja in prenašanja kulturne dediščine in tako naprej. Zato smo se odločili, da bomo ukrepali na evropski ravni, da bi podprli ta sektor na celovit način in da bi se dobro soočili s temi izzivi. Državljani to je treba reči, so nas na vseh ravneh pozvali naj ukrepamo. Eurobarometer, to je anketa, katerje rezultatev je komisija objavila koncu leta 2007, kaže zelo pomembne in presenetljive eh, ugotovitve. Prvič, kulturna dediščina je za naše državljane pomembna. 81 odstotkov državljanov je reklo, da je ta pomembna za njih. 80 odstotkov je povdarjalo, da je za EU pomembna kulturna dediščina. 82 odstotkov jih je reklo, da, reklo, da kulturna dediščina je pomembna za delovna mesta. 82 odstotkov jih je ponosnih na kulturno dediščino. In 70 odstotkov jih je ponosnih na kulturno dediščino, ki se ne nahaja na ozemlju njihovih držav, temveč v drugih evropskih državah. To se mi zdi pomembno. Če govorimo o našem občutku pripadnosti Evropi. Zato je moto Evropskega leta kulturne dediščine naslednji. Naša kulturna dediščina, kjer se preteklost srečuje s prihodnostjo. Torej, ne gre uh, za vir ali resurs, ki ga predstavlja kulturna dediščina samo za preteklost, temveč tudi za prihodnost. Pripravili smo razne kampanje, razne metode, dogodke, pa tudi spletno stran, ki si jih sami lahko ogledate. Danes v tej sekciji ali panelu bomo bolj natančno spregovorili o nekaterih uh, pobudah, ki poskušajo pokazati, kako lahko kulturno dediščino bolje ohranjamo in varujemo. Še nekaj številk o tem, kaj smo do sedaj že dosegli. Ko gre za organizacijo posameznih dogodkov in za ozaveščanje glede pomembnosti kulturne dediščine Evropi, smo ugotovili in naredili naslednje. Veliko dogodkov smo organizirali, več kot 11 tisoč po vsej Evropi. Zaključna slovesnost Evropskega leta bo potekala na Dunaju 6. in 7. decembra in na tej slovesnosti bomo naredili povzetek in imeli bomo tudi dokončne številke o številu dogodkov. Dosegli smo več kot 6,2 milijona eh, državljanov do tega trenutka in veliko projektov, ki še potekajo in ki smo jih financirali na evropski in na ravni, eh, eh, na nacionalni ravni, je potekalo v okviru te oznake Evropsko leto. Več kot 900 evrov smo zagotovili na evropski ravni, 29 evrov za 5 milijonov kreativnih programov kreativne Evrope in podobno. Torej, celotni proračun, ki je zapisan v pravni podlagi za Evropsko leto kulturne dediščine, je bil kar velik. 29 projektov, ki smo jih financirali, je bilo namenjenih razvoju občutka pripadnosti, razvoju evropske razsežnosti kulturne dediščine, in možnost in kako s pomočjo kulturne dediščine povdariti in razvijati občutek pripadnosti Evropi. Sveda pa so še drugi veri financiranja v Evropskem letu bili na voljo. Iz programa Horizont 2020. Nekaj številk vam bom jaz sedaj posredovala, kolegice in kolegi za menoj pa vam bodo posredovali še druge. Potem Erasmus, Evropa za državljane, evropski strukturni in kohezijski skladi za regije in tako naprej. Vse to so bili viri financiranja Evropskega leta kulturne dediščine. Ampak to leto ni samo zbirka dogodkov, ki potekajo v enem letu. To, kar nas zelo skrbi vse skupaj, je naslednje spremeniti moramo način, kako ohranjamo, varjujemo in obnavljamo našo kulturno dediščino. Narediti moramo korak naprej, da se bomo soočili z izzivi, ki smo jih ugotovili. Zato v tem evropskem letu posvečamo posebno pozornost temu, kako dediščino za prihodnost eh, oblikovati. Torej, kulturno oziroma miselno dediščino, to kar v angleščini pravimo legacy, kako to ohraniti za prihodnost. Kakšni so temelji te dediščine? Temelji so zasnovani na razpravah, ki so se začele leta 2014 na evropski ravni v njih sodelova, so sodelovali vse evropske inštitucije. Svet, Evropska komisija, parlament, vsi deležniki, pa tudi predstavniki držav članic in njihovih nacionalnih uprav, javnih uprav. Te razprave so oblikovali na popolnoma drugačen način naš pogled na kulturno deliščino. Do sedaj smo se torej uspeli vsi dogovoriti o tem, da na kulturno dediščino moramo gledati z analisti, analitičnega stališča. Treba je upoštevati o predmeteno, otipljivo, neotipljivo in digitalno kulturno dediščino in jo med seboj povezati. Ministrstva za kulturno dediščino na nacionalni ravni so tukaj sodelovala in to je bilo zelo pomembno, da bomo lahko sodelovali. Še ena pomembna ugotovitev, do katere smo prišli na podlagi teh razprav, je naslednja. Kulturna dediščina ni breme, temveč je vir, bogatstvo in eh, zagotavlja razvoj trajnostnega okolja, zagotavlja koristi gospodarstvu, okolju, družbi in seveda celotni kulturni dejavnosti človeka. Če hočemo vse te prednosti in koristi zagotoviti vsem štirim dimenzijam, ki so tukaj predstavljene, ne moremo samo zapisovati, beležiti njihove učinke, vplive, temveč moramo biti proaktivni. Zlasti pa moramo delati na bolj povezan, celovit način. Upoštevati moramo vse različne politike, v okviru katerih je kulturna dediščina pomembna sestavina. In tukaj je nekaj primerov. Na evropski ravni je kulturna dediščina sestavina različnih eh, politik. Okoljske politike vključena je v raziskave, pomembna je za politiko na področju razvoja turizma in pomembna je tudi seveda za izobraževanje. In zato jo tudi podpiramo z denarjem iz strukturnih eh, skladov, kajti gre tudi za teritorijalni razvoj. Če ne bomo vseh teh virov in priložnosti povezali med seboj in jih izkoristili povezane, imamo, se soočamo z nevarnostjo ustvarjanja neke vrste silosov, ki so ločeni eden od drugega in to je nevarno, kajti tukaj je povezava, povezanost se izgubila. Zato imamo tole schemo, če hočete, na podlagi eh, študije, ki ima naziv Kulturna dediščina je pomembna za Evropo pripravili so to študijo v nekem konzorciju evropskem in več kot 200 različnih študij o kulturni dediščini so v tej eh, študiji analizirali in predstavili. To je bolj celovit pristop do kulturne dediščine. Kaj to pomeni na evropski ravni? To pomeni, da tako imenovan mainstreaming ali vključenost kulturne dediščine v vse politike sedaj uporabljamo kot eh, delovno metodo. V pravni podlagi Evropskega leta je to tudi zapisano. Pravna podlaga apelira na komisijo, da zagotovi boljše sodelovanje med sektorji, in da ugotovi, katere so različne sinergije v različnih evropskih politikah. Lahko si predstavljate, kako zapletena je ta naloga. Če hočemo to delo dobro upraviti, smo se odločili za postavitev zelo zapletene scheme upravljanja. To je arhitektura tega upravljanja, ki ga vidite na tem diapozitivu, na tej prosonici. Evropsko leto kulturne dediščine upravljajo države članice v okviru nekega skupi, neke skupine nacionalnih koordinatorjev, ki jih je imenovala vsaka država članica. Kaj ti veste, da vse, kar je del kulturne sfere, je v pristojnosti držav članic, torej tukaj velja, načelo subsidijarnosti. Ampak seveda je potrebno koordinirati, uskladiti dejavnosti na evropski ravni in zlasti je pomembno izmenjevati dobre prakse. To počenjajo nacionalni koordinatori. Imamo tudi devet pridruženih držav. Torej nismo se omejili samo države članice EU, temveč imamo devet drugih držav, ki v tem evropskem letu sodelujejo. Evropski parlament je seveda tudi vključen in seveda vedno prisluhnemo besedam odbora za kulturo Evropskega parlamenta. Evropski parlament je prisoten na sestankih koordinatorjev nacionalnih, pa tudi na različnih drugih sestankih, zlasti v okviru odbora, ki povezuje vse deležnike na področju kulturne dediščine. Ko gre za glavne mreže, platforme in tako naprej, vse te so seveda vključene, pa tudi mednarodne organizacije, kot naprimer UNESCO, Svet Evrope, IGROM in tako naprej. Pomembni deležniki kot Evropa Nostra so seveda tudi vključeni in to je ena najbolj pomembnih eh, organizacij, ki sodeluje v delu odbora deležnikov. Tudi eh, predstavništva Evropske unije in delegacije Evropske unije so tukaj vključene, pa tudi odbor regij, odbor eh, socialno-gospodarski odbor in Evropski svet. V središču te scheme upravljanja odbora, je zapisano generalna direkcija izobraževanja in kultura, sama prihajam iz te, mi smo neke vrste stroj, ki poganja to delovanje in sodelovanje. Smo pa seveda odgovorni v naši generalni direkciji za mladino in šport ter izobraževanje. Imamo več generalnih direktorjev, ki sodelujejo z nami in generalnih direkcij. 19 služb na evropski ravni sodeluje v tem, v tem delu. Povratne informacije deležnikov, ki smo jih dobili do sedaj, kažejo na naslednje. Sodelovanje vseh deležnikov v okviru Evropskega leta kulturne dediščine je je nekaj, kar ti, de, ti deležniki uh, definirajo kot najbolj pomembno. In da bi dosegli skupne cilje do konca letošnjega leta, smo pripravili deset evropskih pobud. Danes ne bom vam predstavila podrobnosti o vseh teh desetih pobudah, ker ti to bi malce predolgo trajalo osredotočala se bom samo na tiste, ki so bolj povezane s kulturno dediščino. Ajlajt bi pa povdarila, poleg imen teh desetih pobud, eh, okrešave različnih generalnih direktoratov, ki se ukvarjajo s tem, torej to je bruselska govorica, te eh, eh, okrešave, naj vam pomagam, torej deset pobud je vključenih v štiri stebre. Prvi stebr se imenuje engagement, vključevanje, potem imamo eh, trajnost, varstvo in inovacije, torej te štiri stebre. V prvem stebru se osredotočamo na mlade, na mlado generacijo. Oni so dediči eh, kulturne dediščine. In veliko našega ukrepanja se torej osredotoča na izobraževanje, na priložnosti, ki jih omogočajo scheme e-twinninga, solidarnostne enote in tako naprej. To tesno sodelujemo. Znotraj tega stebra, torej več generalnih direktoratov tu sodeluje, potem imamo stebr trajnosti. Ta se osredotoča bolj na to, kar sem prej omenila, kako zagotoviti eh, trajnostni vpliv dediščine na štiri stebre trajnostnega razvoja. Tu sodelujemo z GD Rast, ki se bo tudi kasneje predstavila, sodelujemo z GD za okolje, tudi naš kolega iz Generalnega direktorata za okolje bo spregovoril o tem, tudi naš kolega iz GD za razvoj bo o tem govoril in tako naprej. Potem imamo stebr za varovanje in za inovacije. Naj vam povem nekaj več glede teh dveh stebrov. Najprej na hitro glede trajnosti. V tem stebru naj vam povem nekaj o eni najpomembnejših pobud, v katerih smo sedaj vključeni. V tej se osredotočamo na kul trajnostni kulturni turizem kajti turizem je seveda zelo pomemben za lokalni razvoj, vendar vemo, da se mora turizem razvijati trajnostno, kajti preteran turistični pritisk lahko ogroža kulturno dediščino. Zato se zelo posvečamo tej temi. In tudi skupina strokovnjakov iz držav članic, se pogovarja o tej temi in si izmenjava mnenja ter pripravlja priporočila za trajnostni turizem. Ta priporočila bodo na voljo do konca leta. Na konferenci 7. decembra bomo predstavili osnutek teh priporočil. Pafosu smo imeli predstavitev 25. in 26. oktobra, torej tam smo že imeli uh, določene izsledke predstavljene. Zelo pomemben stebr je stebr varovanja, varstva. V tem stebru bom predstavila eh, zlasti eno pobudo, ki jo imenujemo spoštovanje dediščine, torej razvoj kako, standard kakovosti za ukrepanje ko gre za kulturno dediščino. Evropa je znana po svoji odličnosti glede varovanja kulturne dediščine. Res pa je tudi to, da dolgo časa se nismo pogovarjali o tem, se nismo strinjali, nismo delili določenih eh, osnovnih načel in zlasti nismo obravnavali teh načel na dinamičen način. In to je sedaj prva priložnost, da se sedaj lahko vsi skupaj pogovarjamo o tem, ko rečemo, kaj pomeni kakovost. Želimo raziskati to sivo polje, kaj pomeni danes avtentičnost v Evropi, ko interveniramo na kulturni dediščini. In kako zelo pomembna je kakovost, kako zelo pomembno je povedati, katera so načela kakovosti, ki ste se treba držati ko se uporabljajo evropska sredstva za kulturno dediščino. To je pomembno, kajti zlasti, če se osredotočimo na vključevanje kulturne dediščine, na uporabo sredstev za kulturno dediščino, kar je tudi osnovni cilj, eh, oziroma ker je osnovni cilj teh sredstev eh, drugačen, potem je pomembno, da se izpostavi ta pozornost, da ne bo preniska. Zato je Evropski parlament in tu bi to res povdarila, gospod Deven je bil, je bil poročevalec resolucije Evropskega parlamenta iz 2015 in parlament je povdaril pomen tega, da se osredotočamo Na to, kaj želim povedati, ko govorimo o kakovosti na evropski ravni. Evropski parlament je prosil komisijo, da vključi smernice nadzor kakovosti, ki jih je treba uporabljati v celotnem toku projekta. To se je tudi odrazilo v pobudi latvijskega predsedstva, ki je organiziralo konferenco leta 2015. Eh, ki je tudi izpostavila pomen boljših sinergij, boljše interakcije med sodobno arhitekturo, dizajnom in ohranjanjem kulturne dediščine. To ni vedno harmoničen dialog. Evropsko leto kulturne dediščine je potem vključilo med svoje cilje spodbujanje razprav, raziskav in izmenjav dobrih praks, ko gre za Eh, obnovo, varovanje in inovativno ponovno uporabo kulturne dediščine, pa tudi o sodobnem ukrepanju v zgodovinskih okoljih. Svet je nedavno podaril uh, eh, pomen tega v sklepih sveta, ki so bili sprejeti z namenom spodbujanja, vključevanja kulturne dediščine in je povdaril, da so cili da je cilj spodbujanje kulturne dediščine, vendar ne smemo pozabiti, kaj so vrednote kulturne dediščine. Svet zato poziva komisijo, da ko eh, načrtuje nove politike, da upošteva njihov posredni ali neposredni vpliv na eh, ohranjanje in varovanje lovske kulturne dediščine in zlasti, da upošteva potrebo po kakovostnih smernicah za to, da evropske neke investicije ne bi škodovale vrednosti kulturne dediščine. Komisija je začela delati na tej temi. Vzpostavili smo delovne skupine, vključujemo uh, strokovnjake tudi iz ICOMOS-a, to je Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja. Eh, delujemo zelo pregledno, to je torej strokovna skupina in To je delo, ki lahko poteka le med strokovnjaki in namen te skupine je, da pripravi rezultat, ki bo dostopen in vključujoč. Torej, rezultat mora biti eh, razumljiv tudi nestrokovnjakom. Še zlasti zato, ker spodbujamo integrativen in vključujoč pristop. Zato eh, bodo akteri eh, številni, ne le strokovnjaki. Torej, tu je časovnica, imeli smo že več sestankov strokovnjakov in pripravili smo že prvi osnutek delnega dokumenta, o tem se bomo pogovarjali 22. in 23. novembra v Benetka, torej zelo kmalo po tej razpravi, pa bo komisija začela javno posvetovanje glede te teme, kaj je tudi zelo pomembno in to predstavlja tudi ta horizontalen pristop in sicer, da imamo, ob, moč, imamo program obzorja 2020 in vzpostavili bomo socialno platformo strokovnjakov in deležnikov, ki bo nadaljevala z izmenjavami na tej temi, Torej, potem, ko se bomo strinjali in ko bomo vzpostavili ta prvi dokument glede načel kakovosti na obski ravni, se bo razprava nadaljevala. In to bo razprava bo podpiral program Obzorje 2020. Torej, to so datumi prihodnih konferenc in to je, to je še nekaj o javnem razpisu, ki je bil pravkar eh, razpisan in rok za eh, ta razpis je 14. marca 2019. Zelo pomembna je tudi pobuda eh, ogrožena dediščina, boj proti nezakonji trgovini s kulturnimi dobrinami in upravljanje tvega na zaščitenih območjih. S to pobudo, kot vidite, obravnavamo zadeve z dveh vidikov. Eno res cilja na boj proti nezakonji trgovini, drugi pa je izboljšanje kakovosti in izboljšanje obvladovanja tvega na zaščitenih oziroma spomeniških območjih. Ko gre za boj proti nezakonji trgovini, veste, da že imamo več da že imamo pravni okvir glede tega, vendar obstoječi pravni okvir, torej imamo te tri dokumente, ki sem jih tu navedla, oziroma te, te tri zakonodajne akte, torej ta pravni okvir cilja predvsem to, da bi se izognili temu, da bi dediščina, da bi evropska kulturna dediščina bila da bi se jo izvažalo nezakonito ven iz EU. Sedaj se osredotočamo na eh, zvarovanje naše kulturne dediščine in ne želimo, da bi se nezakonito preprodala zunaj EU. Vendar, uničevanje na bližnjem vzhodu je tudi spostalo, kako pomembno je, da se borimo proti temu, da bi prihajala uh, kulturna dediščina, kjer uh, je vojna v EU, kjer bi se jo nezakonito prodajalo. Zato je eh, komisija predlagala nov predlog glede uvoza kulturnih eh, dobrin in v tem predlogu se sedaj pogajata parlament in svet in upam, da bomo ta predlog sprejeli v prvem četrtletju leta 2019. moramo, moramo podpeti torej tudi ta nov pravni okvir, ko gre za usposabljanje, ko gre za izgradnjo zmogljivosti. Tu sodelujemo z UNESCO, zlasti, ko gre za evropski trg z umetnostjo. Gre za usposabljanje evropskega trga, ko gre za nezakonito trgovino in gre tudi za usposabljanje uh, evropskih pravosodnih uh, organov, ki so tu, tudi zelo pomembni in, or, in organi pregona. Pripravljamo priročnik, ki bo zelo kmalo na voljo, to, to je torej priročnik za usposabljanje in pripravili bomo tudi določene uh, module za e-učenje. Prav tako želimo izboljšati uh, Eh, deljenje eh, dokazov in znanj. Obzorje 2020 podpira te dejavnosti eh, preko socialne platforme za ogroženo kulturno dediščino. Pomagamo akterjem in strokovnjakom za to, da razvijajo razmislek o tej temi. Prav tako izvajamo študijo o razsežnosti nezakonite trgovine z kulturnimi dediščino v EU in glede uporabe novih tehnologij v boju proti tem, temu pojavu. Torej, moramo imeti čim več podatkov, zato da smo lahko borili proti nezakonji trgovini. Prav tako intenzivno delamo na področju razumevanja, kako se bolj splošno lotiti tveganj komisije za to pripravile študijo varovanje kulturne eh, dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami. Torej, eh, to si lahko tudi ogledati, imam jo sabo. In tu želimo vključiti kulturno dediščino v nacionalne eh, strategije za boje proti naravnim in drugim nesrečam, kajte vemo, ko pride do nesreč, je pogosto sistem zabledovanja kriz takšen, da ni povezan z sistemom zavarovanja kulturne dediščine. Torej, mi smo pravzaprav zbrali vse obstoječe uh, strategije in uh, raziskave, ki so že bile izvedene na evropski ravni in zbrali smo izsledke in ugotovili smo, da marsikaj imamo, pa ne uporabljamo. Prav tako smo torej mapirali vse obstoječe strategije v vseh državah članicah. Kajti videli smo, da je zelo pomembno, da vemo, kaj se dogaja v vsaki državi članici. Zlasti, ker vemo, da imamo sistem, ki nam omogoča dobro sodelovanje. Torej imamo sistem evropske civilne zaščite in tu zelo dobro sodelujemo z GDE-ko. Zato je pomembno, da vemo, kaj obstaja na ravni držav članic, tako da lahko razvijamo boljše sodelovanje na evropski ravni. Sedaj bi omenila, da v tem okviru je za nas zelo pomembno vse delo, ki ga uh, izvaja GDE-grov. GD in razvija orodje Kopernikus sistem. Kolega bo potem povedal o, nekaj več v zvezi s tem sistemom. Kar zadeva boljše upravljanje kulturne dediščine, študija kaže, da moramo izboljšati koordinacijo na vseh ravneh, na evropski ravni, pa tudi med različnimi evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi ravnmi. Nimamo dovolj usklajenosti pri uh, verigi odgovornosti, ko gre za oblikovanje politik in ko gre za izvajanje politike v praksi. In kulturna dediščina je nizka prioriteta trenutno. Prav tako smo uh, našli, spostavili pomemben ver znanja, ki ga je spostavil uh, generalni direktorat, s katerim se uh, podpira obledovanje ogrožene kulturne dediščine. No na teh prosovnicah je nekoliko preveč podrobnosti, tako da ne bom vsega tega predstavila. Naj povem, da se, se ukvarjamo tudi z, z veščinami, ki so pomembne za ded, kulturno dediščino. To je zelo pomembno. Strokovnjaki na tem področju, na področju kulturne dediščine, se izobražujejo v odličnih centrih odličnosti, imamo izjemne ustanove, vendar vse to znanje je ogroženo. Ti strokovnjaki se soočajo z grožnjami. Ena pomembna grožnja je dejstvo, da je težko prenašati znanje in zmogljivosti iz generacijo v generacijo nacionalne državne uprave ne morejo najemati oziroma zaposlovati novih, mladih in starejši se upokojujejo in ne morejo prinesti svojega znanja. Potem še ena težava. Strokovnjaki za kulturno dediščino nimajo znanja za spopadanje z novimi izzivi. Recimo, ko se soočamo z digitalno revolucijo in kako pomembno je, dobro upravljati z digitalnimi urodji. Torej, ko gre recimo tudi za izboljšanje obiskovalcev muzejih in tako naprej. Zato imamo še eno skupino strokovnjakov, ki, se, ki to obravnava in na Dunaju bomo zelo kmalo na tej konferenci predstavili priporočila te skupine, torej kako se spopasti s temi izzivi in ta skupina povdarja, kaj moramo storiti na EU ravni, pa tudi na nacionalnih ravnih glede tega. Potem imamo še eno pobudo, ki je zelo pomembna. Andrej je zelo nakratko predstavila, imenuje se dediščina za vse. Tu gre za to, kako bi bolj vključili lokalne skupnosti, da bi bolje razumeli, kako pomembna je kulturna dediščina. In tu sodelujemo zlasti s Svetom Evrope v zelo pomembnem projektu, ki se imenuje Faraway. In to je tudi pomembno za podpis uh, pogodbe s Fara. Potem imamo deseto pobudo, znanost za dediščino. Kolega bo povedal nekaj več s tem v zvezi kasneje. Sama bi samo podarila uh, dogodek, ki se je zgodil prejšnji teden. To je bil sejem evropskih inovatorjev in je bil organiziran zato, da bi našli sinergije med različnimi skupinami deležnikov. Združili smo ne le raziskovalce, temveč tudi strokovnjake, podjetnike, ljudi, ki delajo v fundacijah, zato da vidijo, kako lahko uporabiti raziskave, ki potekajo na evropski ravni in kako to potem prevesti v konkretno rabo v država članica in pa tudi na evropski ravni. Zaključila bi z uh, načrti za prihodnost. V Evropski agendi za kulturo, ki je bila nedavno uh, sprejeta, smo zapisali, da bo komisija predstavila akcijski načrt za kulturno dediščino. Sedaj se torej skušamo čim več naučiti vseh teh izkušenj, ki smo jih imeli in uh, sedaj o tem razmišljamo in razmišljamo o tem, kako oblikovati akcijski načrt, kajti pripričani smo, da to, kar počnemo sedaj, ni pomembno le na evropski ravni, temveč je to pomembno tudi na ravni držav članic. Ena pomembna komponenta akcijskega načrta je možnost, da še naprej nadaljujemo z integriranim horizontalnim pristopom glede kulturne dediščine in da nadaljujemo s tem kompleksnim, vendar uspešnim upravljanjem Torej, to pomeni seveda tudi delovanje ravni držav članic in tega se veselimo. Prvi korak za nas bo to, da bomo v, v naslednji razpis za Avstralijo Evropo imeli tudi sklic za Evropsko dimenzijo kulturne dediščine, zato da. Na, še naprej torej, uh, ozaveščamo glede skupne zgodovine in uh, vrednot in da s tem ukrepimo tudi občutek pripadanja evropskemu prostoru. S tem bi zaključila. Vse informacije so na voljo tudi na naši spletni strani. Um, Hvala za to eh, predstavitev. Sedaj pa nas, dra, drugi kolegi, ki predstavljajo generalne direktorate Evropske komisije. Naj nekaj povem, morda ste opazili, da gospa Erminija je povedala, da je zadovoljna, ker je Evropski parlament bil vključen pri razvoju Evropskega kulturnega leta. Naj povem, zakaj gre. Skladno z pogodbami Evropski parlament ne sodeluje v organizacijski fazi, vendar tu je Evropski parlament se vključil. Kaj to pomeni? Da eh, res eh, razume torej uh, to, torej kako pomembna je simbolična ta tema in da imamo Evropsko leto kulturne dediščine, ker se s tem res lahko ogromno naučimo in to je pomembno za vse države članice. Evropsko leto kulturne dediščine se bo zaključilo na Dunaju. in 6. decembra, če se ne motim. In to bo tudi simbolično za ta del sveta, za to mesto torej vendarle je tam srčika kulturne dediščine. Tam je križišče med vzhodom in zahodom na kulturni ravni. Torej, to je res simbolično, zelo pomembno in to mi zelo všeč. No, sedaj pa bom dal besedo gospodu Rene uh, Martense in gospe Graso iz uh, eh, uh, eh, GD uh, za raziskave in za rast. Izvolite. Yes, thank you very much. So, Mr. Diakonu, thank you for... Hvala pa, gospod Diakonu. Hvala pa, da ste povabili na ta dogodek. Torej, spoštovani poslanci, uh, nacionalni poslanci in pa vsi drugi kolegi, veliko čast in veselje mi je, da lahko tukaj spekulim pred vami. Vedno sem zelo vesel, ko lahko pridem sem. Bi se kar navezal na prejšnjo predstavitev, sploh na sedmo pobudo. To gre dejansko za zaščito in pa tveganja. Kopernikus, zakaj gre? No, morda bo to nekoliko čudna predstavitev, kaj ti tu boste videli povezavo med uh, dvema dejavnikoma, ki sta morda zelo vsak sebi, zelo različna. Ko bomo o vesolju in pa o tem, kaj lahko vesolje stori za kulturno dediščino. torej sedanjost in prihodnost, eh, ki podpirata preteklost in pa prihodnost. Naj postavim vse v širšo sliko. Evropska komisija in pa EU ima dva programa za vesolje. Eden je Galileo za navigacijo v vesolju, to je kot evropski GPS. Potem drugi program pa je Copernicus, tukaj pa gre za opazovanje satelitske slike, sateliti, ki opazujejo naš planet. In Evropska komisija je lastnik teh satelitov in to je res zelo pomemben dejavnik za Evropo. Lepo, da je Evropa to sploh uspela storiti, kajti tu gre za infrastrukturo. ki mislim, da je takšna, da je posamična evropska država, katerakoli že ne bi mogla vzpostaviti. Kot rečeno, tu gre za um, EU program za opazovanje. To je edinstven program po svetu, niti mrčani, kitajci, niti japonci nimajo takšnega programa. Uh, prve zamisli o tem so se začele že pred 20, eh, um, že pred 20 leti v Davenu v Italiji, na jezeru v Italiji. Torej prvič smo o tem slišali pred 20 leti. Naj povem, kaj se je potem izboljšalo v teh zadnjih 20 letih. Tukaj vidite dve sliki. Vidite, kdaj se je začela ta pobuda. Tukaj vidite uh, sliko tega jezera pred 20 leti. Uh, to je posnel ameriški satelit Lancet takrat. To pa danes, to je pa isti kraj. In sicer z posnetkom um, junija 2018 Sentinel 2 je to posnel. Torej, resolucija je precej boljša in ta boljša resolucija tudi ponuja precej večji potencial za prihodnost. Uh, Sveda bi lahko na dolgo in široko pozval pomen Kopernikusa, ampak mislim, da ta posnetek lepo kaže, kaj sploh počnemo. Tukaj vidimo ta satelit, to je v sredini te proslovnice. In po zaslugi podatkov ter pa posnetkov tega satelita je potem mogoče eh, pripraviti informacije za različna področja. Ehm, zemljo, morje, zrak, zrak vse to lahko opazujemo, prav tako pa lahko tudi podpiramo naprimer, nekatere operacije um, v sili, naprimer pomorska varnost ali pa civilna zaščita, vse to lahko storimo potem enako tudi za, uh, na področju podnebnih sprememb, lahko marsikaj naredimo. Naprimer, lahko opazujemo, kako se uh, na polarnem polu trli let. No, kakšna pa je povzame med tem in pa kulturno dediščino? ko govorimo o kulturi dediščine, je lepo omeniti naprimer to prosovnico iz neke delavnice. Veliko področje povezanih z kulturno dediščino, eh, ta prosovnica je prosovnica UNESCO, obstava še druge bolj žirirane prosovnice in tukaj vidite, kaj vse je vključeno. Kulturni spomeniki, nacionalni spomeniki in podobno. Vse to lahko opozujemo takšne posnetke lahko dobite z satelitom. Eh, ta satelit kroži okoli 1000 km nad zemljo. Eh, letalo ponovadi 10 do 12 km, torej to je precej više kot pa letala. No, nekateri komercialni sateliti pa so lahko še eh, takšne posnama še boljšo resolucijo kot pa to tukaj to so samo posnetki z interneta, imamo tudi svoje posnetke, ampak tukaj vidite naprimer um, Avstralijo in potem Samar v Iraku, potem Angoro, potem pa koralni greben v Avstraliji, to je um, spodaj na sredini. Ta zadnja slika pa je posnavljeno mesto v Sahari, to je pa tudi satelitski posnetek. Ta zadnji. Kakšne so grožne za svetovno kulturno dediščino? Tukaj vidite nekatere elemente po slikah najprej vidite, naprimer, kakšne so lahko posledice onesnaževanja zraka. Ta onesnaženost lahko škodljivo vpliva na te spomenike, kulturne dediščine, potem naprej drugo eh, bombardiranje, vojna, bombe seveda uničijo kulturno dediščino in tega pač ne moramo zaustaviti. Potem tretji posnetek, kaj povzroči narava, tudi narava se krni, um, potem imate lahko um, sečno gozdov, potrese, poplave in vse ostalo. Vse to lahko škodi naši kulturni dediščini. To, kar počnemo s Koperniko, nam lahko predvsem pomaga pri preprečevanju teh posledic. Naprimer, lahko analiziramo kakovo zraka in lahko gotovimo, katera so relevantna onesnaževala in potem lahko učinkovito ukrepamo in zaščitimo kulturno dediščino potem uničena območja, lahko primerjamo, kakšna je bila situacija prej in kakšna je potem. Lahko gotovimo, kaj je bilo uničeno in potem lahko ocenimo škodo in ugotovimo, kaj se da narediti. Potem naravni spomeniki, tukaj lahko predvidimo določena tveganja za turiste, ki obiskujo območje in potem morda tudi lahko spremenimo poti za turiste, potem naprej, poplave, po tudi tu lahko izboljšamo delovanje civilne zaščite in ugotovimo, katera področja so najbolj izpostavljena. Potem um, zmanjševanje uh, gozdov, deforestacija, to vidimo praktično po celotnem svetu in lahko ocenimo, kaj se zgodi vsako leto, sploh, ko gre za nek zakonito sečno. Potem naprej um, potresi, lahko ocenimo posledice potresov in pa to koliko kulturne dedičine bile uničene. Potem naprej, prav tako lahko tudi pripravimo zemljevide z informacijami. Tukaj vidimo mestni eh, center Rima. Z nekaterimi tehnikami lahko ugotovimo, kako se zemlja premika, kako se topografija spreminja. To seveda potem tudi eh, škodljivo vpliva na kulturno dedičino tam. Potem lahko predvidimo, kaj se da storiti, lahko spremljamo, kaj se dogaja in morda kaj preprečimo. Potem še en primer, Sirija. Tukaj je bilo mogoče videti, kaj se dogaja na tem območju. Tu na dnu vidite posnetek za visoko resolucijo in sicer z Google Earth. Z Sentinelom pa smo imeli sicer nižjo resolucijo, ampak razlika pa je v tem, da pri Google lahko imaš uh, novo sliko na vsakih par let in tega ne moreš natrvati. S Sentinelom pa imaš um, nižjo resolucijo z 10 metri, ampak lahko to posnameš na vsakih par dni, dve, dva dneva, tri dneve. Skratka, lažje vidiš, kaj se spremenja. In s to sliko smo gotovili, da se mi ta sprememba zgodila med um, 4. in pa, um, 11. augustom 2016. Samo par dni razlike. Potem vidite, kaj počnemo z Kopernikusom, uh, opisujejo naprimer uh, zrak ali pa zemljo, potrese se da opazovati, potem naprej onesnaževanje ter pa artefakti, uničevanje nekaterih spomenikov, uporaba zemlišč in vse živali in podobno. Nekateri elementi Kopernikusa niso vezani na kulturno dediščino, ampak lahko pa si jih uporablja posredno za varovanje kulturne dediščine. No, lahko pa storimo še več, kako zaščititi kulturno dediščino. Tukaj projektna skupina analizira, kaj se da narediti, kako bi lahko izboljšali, naprimer, um, zaščito te kulturne dediščine v odboru Koperniku smo se eh, skupaj z državami odločili, da bomo pročili to možnost in Italija je vodilni akter pri tej projektni skupini, tukaj so potem še druge države, ki so se pridružile projektni skupini in eh, sedaj je skupina začela svojim delom v teh dneh. Potem še en pomemben dejavnik. Včasih se zdi, kot eh, da samo strokovnjaki lahko zna razbrati, kaj je v teh posnetkih ampak tudi uporabniki mislim, da morajo imeti to možnost. Tako da lahko med seboj pogovorijo, da lahko končni uporabniki vedo, kakšen je potencial teh orodij. In tukaj bi lahko potem um, tudi pripravili kakšen uh, program za tudi podjetja, za konska podjetja, MSP-je, ki bi lahko tudi uporabljali te podatke in si pomagali pri različnih aplikacijah. Uh, Toliko na kratko, predstavitev Kopernikusa, če potrebujete več informacij, pa to lahko najdete na spletni strani. Tam je veliko teh podatkov in če imate kakšno vprašanje, prosim, kar povejte. Thank you very much. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, good afternoon, ladies. Hvala. Um, zelo vesel sem tukaj govorim. Lepo pozdravljam. Naj predstavim znanost in pa kulturno dediščino. To je vodilna pobuda 10. Aminja Šeketano je to ravno premenila. Naj predstavim, samo da počakam na predstavitev zaslonu, naj predstavim torej, to ohranjanje kulturne dediščine. Mm, poglejmo si, na primer, medicino. Vsi vemo, um, naprimer, kaj je um, varovanje zdravja ali pa kaj je zdravnik. No, tukaj vidimo, naprimer, imamo restauratorja, ki je naprimer, e, zdravnik, e, ki postavi diagnozo za nek spomenik in gotovi, kaj treba storiti, potem kemiki in pa znanstveniki so pa kot farmakologi pripravili novo zdravilo in potem tudi nove tehnike za zdravljenje in potem operacija. Pa je tako, kot naprimer, če eh, popravite stane na nekem eh, kulturnem spomeniku, da se stvari restaurirati in pa popraviti. Potem preventivno zdravje, to pa je preventivna konzervacija. Eh, ohranjene, da se ne dotikaš artefakta, ampak preprečiš spreminjanje določenega predmeta in pa spomenika. Toliko glede te analogije med zdravniki in pa kulturno dediščino. Prav tako treba spoštovati visoke etične standarde pri ohranjanju kulturne dediščine, tako kot pri medicini. Ni univerzalne rešitve. Vsak eh, pacijent eh, v medicini je posameznik in tudi tukaj potrebujemo individualno oceno. No, toliko glede te analogije, nisem si je sam izmislil. Kot rečeno, kulturna dediščina je del medicini okvirnega programa EU z eh, leta 86 in potem imamo še obzor 2020, eh, skoraj da polovica milijarde evrov je namenjenih kulturno dediščini, to je za 100 odstotkov več kot pa v okvirnem programu 7. Predtem, gospa Kajmanilu v prvem panelu je prej že podala predstavitev, ki mislim, da bo vsem na voljo, lahko potem tudi pregledate podrobno se glede porazdelitve proračuna in pa sredstva sedaj pa tehnike za varovanje kulturne dediščine. To imate v programu pri stebru o industrijskem vodenju za obzore 2020 in pa v programu NMBP. To pomeni napredne tehnologije, nanotehnologija in pa napredni procesi. No, malce žargona za vas. No, v tem delnem programu smo sistematično pokrili preventivno ohranjanje dediščine, preventivne rešitve in potem imamo tukaj še specifične rešitve za varovanje kulturne dediščine. Vsega skupaj bomo do konca obzora 2020 porabili več kot 45 milijonov evrov sredstev. To je osemkrat več v tem programu, kot po prejšnjem. V sedmem. Morda se spomnite zneska 66 milijonov iz prejšnje predstavitve. Zakaj? Zato, ker lahko ta sredstva namenimo za številne programe. Ampak tukaj govorim samo o industrijskih tehnologijah. Potem je sledna prosovnica. Vam pokažem nekaj slik iz nedavno zaključenih projektov ali pa projektov, ki so že v teku pri obzoru 2020. Tukaj imamo naprimer katedralo. To je že zgrajena dediščina. Ta nanokatedrala eh, vključuje različne litotipe in pa različne katedrale po različnih evropskih prestolnicah, prav tako ima tudi vključenje operno hišo v Oslu in um, podnebna situacija je tam zelo različna, zato so tudi um, potem te slike različne. Prav tako tukaj gradimo različne uh, spomenike iz cementa, tukaj vidite na Polskem, iz Latvije, potem uh, iz Španije, nekaj primerov na teh slikah in potem še mislim, da zadnja prosovnica. Ta projekt pa se nanaša na ohranjanje dedičine na podlage celuloze. Tukaj uh, vidimo pametno embaliranje. Nemosin je naslov tega projekta, potem pa še en projekt Nano Restart. Tukaj pa se razvijajo nove tehnologije za čiščenje takšnih slik. Eh, tukaj vidite primer slike ehm, Picasa. No, če pogledamo proračun in pa inovativnost, so ti projekti nekaj pozitivnega, ampak moram pomeniti, da smo od eh, skupine restauratorjev ter pa znanstvenikov eh, tudi slišali določena sporočila. Glavno sporočilo pa je, da da ni zadosti sredstev za znanost, za kulturno dediščino. Ni zadosti sredstev na nacionalni ravni, potem se ljudje bolj prijavljajo k eh, razpisom na evropski ravni, EU, in potem seveda je manj teh zahtevkov tudi ugodno sprejetih in uslišenih. In marsikdo na koncu potem razočaran. En rešitev je to, da se poviša proračun za znano, za kulturno dediščino najprej na nacionalni ravni, potem tudi na EU ravni. Potem pa še nekaj. V zadnjih letih smo naredili velik napredek pri digitalizaciji kulturne dediščine, še vedno nas čaka veliko dela vendarle. Ehm, in tukaj želimo pomagati k upravljanju kulturne dediščine, ampak ne moramo pa nadomestiti dejanskega uživanja ali pa gledanja teh ehm, izdelkov in pa spomenikov. Zato potrebujemo tukaj še več dela se moramo vrstiti v širši kontekst, eh, kjer bomo tudi upoštevali različne vidike in presežnosti, kulturno, gospodarsko sliko in podobno. Potem pa še nekateri bolj upravni dejavniki, naprimer javni razpisi za ohranjanje restauracije, samo izvajanje življavne tehnike in raziskave se vključuje samo kot manjši dejavnik za preliminarne raziskave pred posredovanjem ampak pri restauracijah pa se lahko pojavijo novi problemi in potem moramo to raziskati, ampak te se, to se ne dogaja. Prav zato moramo izboljšati strokovno znanje pri varovanju kulturne dediščine. In še nekaj, potrebujemo mednarodne kakovostne standarde in pa najboljše prakse. To pogosto omenja eh, glavni strokovnjaki. Nekatere države so naredili marsikaj izboljševanje teh standardov in pa postopkov. In to moramo nadgraditi tudi na evropski ravni pa tudi na naravni ravni moramo biti dobre standarde. Hvala lepa za vašo pozornost. Mulțumesc eh, și eu și noi. Acum eh, câteva întrebări, câteva răspunsuri. Morda. Mm. Morda ima kdo že sedaj kakšno vprašanje za naše govornike. Prosim pa, da če boste zastavljali vprašanje, da se najprej predstavite, kdo ste, odkot prihajate in da ne govorite dlje kot dve minuti. Verjetno veste, da je zadnja oblika diktature v Evropski uniji je ta diktatura mojega kladivca. In nasilje, ki ga tukaj uporabljamo, je nasilje, omejevanja uporabe mikrofona na največ eno minuto. No, ne želel bi vas prestrašiti, ampak vseeno prosim, najprej se predstavite, potem pa več kot dve minuti ne govorite. Schönen guten Tag, mein Name ist Wien. Dobar dan. Sem iz Dunaja. 6. in 7. decembra bo pri nas na Dunaju potekala zaključna konferenca in vesel sem, da bomo ob tej priložnosti vam lahko predstavili tudi našo kulturno dediščino. Vendar nekoliko bi pogledal za kulise Dunaja. Namreč pri nas imamo državljanske pobude, ki jih eh, v Arkosorju v okviru tega projekta eh, poskušamo zaščititi. Gre za eh, svetovno spomeniško zaščiteno območje v Dunaju, na Dunaju, to je stari del mesta. Naši meščani so zelo ponosni na to, kaj se je dogajalo in kaj, kakšne so vse dosežki kulture uh, dunajskih umetnikov iz preteklih stoletij. Moj kolega je iz eh, Ministrstva za kulturno dediščino in uh, lahko bi vam povedal, da žal nimamo ustrezne zakonodaje, da bi zaščitili določene dele mesta, ki jih zaradi naraščanja <clears throat> cen kvadratnega metra kupujejo špekulanti in na ta način škodijo naši politiki varovanja kulturne dediščine. Torej, politika enostavno v tem primeru ne ščiti in ne varuje te dediščine dovolj. Ne gre torej toliko za kaj drugega, kot za to, da ne bomo dopustili, da bodo eh, bagri in podobna težka mehanizacija enostavno povozili našo kulturno dediščino. Torej, treba je pogledati za kulise Duneja, videti, da obstaja nekatere naše eh, zasebne pobude, državljanske pobude, ampak niso dovolj močne, ker nimajo politične podpore. Dobar dan. Ime je Feliz Montes, sem senator iz Španije. Zdi se mi zelo uh, točno to, kar pravite glede tega, kar se je dogajalo leta 2014 do 2018, ko imamo Evropsko leto kulturne dediščine in eh, na, na podlagi teh stebrov in vsega tega, kar imamo sedaj, mislim, da moramo spodbuditi ohranjanje kulturne dediščine. Mislim, da je bilo zelo pametno razmišljati še o drugih stebrih, ki so ključnega pomena za Evropo, ko gre za kulturno dediščino, In, in sicer to bi morali odločno vključiti. Tu gre za solidarnost, za medgeneracijsko in medteritorijalno solidarnost. Sam sem bil župan uh, eh, v manjšem kraju blizu Segovje, kjer imam veliko kulturne dediščine in uh, vem, kako je videti kulturna dediščina na podeželju in to je ključnega pomena za razvoj. In potem še ena zelo pomembna vrednota je enakopravnost, socialna enakopravnost, ekonomska enakopravnost in delovna enakopravnost. Ne moremo govoriti o trajnostnem turizmu, če ne govorimo tudi o enakopravnosti delavcev in pravic. In četrti element, oziroma tretji element, pa je dostopnost. Tako za ustvarjalce, kot tudi za druge eh, državljane. In tu imam v mislih dostopnost v najširšem pomenu besede in potem še najpomembnejši stebr in sicer vključevanje. To vključuje uh, izobraževanje in to, da razširimo te vrednote na horizontalen način, kajti jaz temu zaključil pomembno je to, moramo preseči kulturo kultur, o, go, govor o kulturni politiki, zato da bomo govorili o kulturni politiki. In zato potrebujemo vse te stebre. Kultura in dediščina mora biti pravica, sredstvo in vrednota. Hvala. Eh, Dobro dan, Marta Veracruz. Prihajam iz Španije. Zelo zanimivi prispevki, hvala za vse to, kar ste nam povedali. Bi pa rada nekaj povdarila. Mikrofon. Prevečujem. Zelo zanimivi prispevki. Je pa nekaj, kar bi rada povdarila in sicer, kar je dejala gospa Šakitano in sicer vprašanje. Eh, uničevanje kulturne dediščine zaradi naravnih nesreč. V Evropi se to ne dogaja tako pogosto kot drugot, vendar v Španiji se to dogaja. To se je recimo zgodilo eh, v Mursi zaradi potresa. Tam je bilo uničeno določeno mesto, kjer je bilo zelo veliko kulturne dediščine. In nimamo strokovnjakov, ki bi znali izvajati določene naloge. In tu bi morali res sodelovati uh, v Evropi morali bi spodbujati uh, delavce na področju različnih uh, kulturnih dejavnosti, ki se izgubljajo. In včasih je nemogoče restaurirati določene, uh, določene stvari, če nimamo strokovnjakov.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 uh, zakonodaja za restauratorje na polskem je na visoki ravni. Sodelujemo s sosednjimi državami, kot za Ukrajino in to zelo pogosto. No, bi tukaj nekaj rad povdaril. V Varšavi smo pripravili priporočila za ohranitev kulturne dediščine. Imeli smo konferenco z 200 udeleženci v Varšavi in pripravili smo zelo pomembna priporočila za prihodnost. In bilo bi zelo dobro, če bi lahko tudi poslanci to dobili. Eh, poslal eh, vam bom nekaj dokumentov, gospod predsedujoči, imamo tudi spletno stran s tem v zvezi. To je zelo pomembno področje, že več kot 20 let se ukvarjam s tem delom, z ohranitvijo kulturne dediščine. Prav tako sem pripravil tudi uh, kodeks iz Barcelone leta 1993. Veliko sedaj počenjamo tudi na globalni ravni in mislim, da moramo o tem čim več govoriti tudi v prihodnosti, kajti ravno zaradi izobraževanja na tem področju mislim, da potem lahko prepričamo ljudi v to, katere so najpomembnejše vrednote v trenutni situaciji. Pa še nekaj, ta priporočila se nanašajo na različne odbore za kulturno dediščino, potem tudi se nanašajo na UNESCO, na Svetovno banko, na različne druge mednarodne organizacije. In kot rečeno, bom gospodu predsedniku poslal to brošuro, tako da bodo vsi to lahko videli. Hvala. Če ima Ardika dmena, je to cima? Hvala. Nekdo je tukaj dvignil roko. Izvolite. Kasneje bomo sicer še enkrat imeli možnost za izmenjavo mnen, ampak za enkrat izvolite. Oli, eh, per, eh, ime Dimitri Sevastakis, ab to sem Dimitris Strastakis iz Grškega parlamenta. Imamo vprašanje. Prej sem poslušal kolegi, ki so govorili o vzdržnosti in pa trajnosti. Gre za ekonomsko, kot tudi um, ekološko trajnost. Tukaj se je pojavljalo različno vprašanje, naprimer onesnaževanje, gospodarstvo na podeželju in pa številna druga vprašanja so relevantna pri tej temi. No, ampak mislim, da je tukaj pomemben zlasti razvoj, ki vpliva na kulturni razvoj. Moramo pogledati, kako se razvija sodobno življenje, naprimer, kako se gradijo mesta, kako se razvijajo mesta. vse to je zelo pomembno v kontekstu. Kulturna dediščina včasih ni bolj odprta, ampak eh, gremo ravno v obratni smeri. Prav zato mislim, da se pojavlja vprašanje ideološke trajnosti kulture dediščine. Parlament in pa komisija imate pomembno vlogo pri tem, da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 S velikim zanimanjem sem prisluhnila tem predstavitvam. Zlasti je bila zanimiva ta primerjava med medicino na eni in kulturno dediščino na drugi strani. Kulturno dediščina trenutno trpi, ima bolečine, če nadaljujem se to primerjavo. <clears throat> Naši zdravniki zapuščajo Romunijo in odhrajajo v tujino. In če tudi so dobro izobraženi, če tudi smo v njih marsikaj vložili, odhajajo v tujino. In te njihove bolečine so na nek način povezane tudi z našo kulturno dediščino. En problem bi izpostavila. Strukturni sklad za kulturo oziroma skladi za kulturno dediščino so pri nas pomembni. Z temi skladi ali bolje rečeno sredstvi smo marsikaj naredili, ampak obstaja cela vrsta pogojev, zaradi katerih imamo otežen dostop do finančnih sredstev. Eno, o, eden od teh pogojev, ki je ovira, je naslednje. Po renovaciji ali po restauriranju bi morala biti zgradba, ki je bila obnovljena, dostopna javnosti. Ampak dosti krat v takšne zgradbe pri nas župan naseli svoje upravne službe. Tako da je zelo majhen del teh eh, zgradb, ki so restaurirane, dostopnih za javnost. Morda bi financiranje iz strukturnih skladov nekoliko dodelali. Govorili ste o tretjem stebru o zaščiti, o sistemih kakovosti in nadzora nad kakovostjo opravljenih eh, del. Ta nadzor je potreben v času celotnega trajanja projekta, obnavljanja, restauriranja neke umetnine ali nekatere kakšne zgradbe. Ampak istočasno je treba pri kriterijih, ki se določajo, upoštevati možnosti vseh držav. Še nekdo, potem pa bomo morali nehati, ker ni več časa. Eh, Hvala vsem prejšnjim govorcem za zelo koristne prispevke. Rad bi podaril to, da seveda potrebujemo zaščito in pa varstvo. in treba je evidentirati to, kar se dogaja na področju kulturne dediščine, ampak prav tako moramo vedeti tudi, kje so tveganja in pa nevarnosti za kulturno dediščino. Tukaj ne govorim samo o področjih kot naprimer severni del Cipra ali pa, ne govorim samo o Siriji, tam um, so bili pomembni spomeniki popolnoma uničeni. Prav tako pa, kot rečeno, govorim tudi o okoljskih grožnjah. Zgodijo se katastrofe, naravne katastrofe, ki potem v veliki meri uničijo kulturno dediščino. Evropska unija je preko procesa digitalizacije v položaju, ko bi lahko zaznali ta tveganja, lahko bi pripravili elektronski zemljevid teh tveganj. Če se potem zgodi katastrofa ali pa kakšen tak naravni dogodek, bi moralo biti v situaciji, ko lahko potem na novo Eh, obnovimo takšne kulturne dobrine. Hvala. Vem, če ne vlase razponda. Najlepša hvala. Bi se želel kdo odzvati na to, morda Armenija ali kdo drug? I, I can partly. Samo delno lahko odgovorim. Z veseljem bi odgovarjala na vsa ta vprašanja ker bi to morda pomenilo, da nimamo težav, ampak težave imamo in treba je stvari spremeniti in izboljšati naše varovanje kulturne dediščine. Več vaših vprašanj je poudarjalo potrebo do bolj celovitega pristopa do kulturne dediščine. Pritisk razvoja ne moremo, pritiska ne moremo obvladati, na primer za boljše izobraževanje eh, lokalnega prebivalstva ne moremo uspešno doseči, če ne bo zasnovano na kulturni dediščine okolja, v katerem se nahaja. Ta ideologija razvoja se spreminja, če ljudje razumejo, kakšne so prave, pristne vrednote. In če ljudem prepoveste dostop do varovanih območij, Če ljudem ne dovolimo, da bodo imeli dostop do kulturne dediščine, kako jo bodo razumeli in v njej uživati začeli. Naj vnaprej povem, da 4. decembra bomo prvič dodelili nagrado za dostopnost nekega mesta na podlagi pobude, da bi nagradili tista mesta, ki ukrepajo za to, da bi bila bolj dostopna. Torej, prvič bomo to nagrado, dve nagradi, podelili tist, dvema mestama, ki sta izboljšali dostopnost območji kulturne dediščine. Na začetku bomo te nagrade dodelili mestom, ki imajo več kot 50 tisoč prebivalcev, posebno nagrado pa tudi mestu, ki ima manj kot 50 tisoč prebivalcev, zato da bi povdarjali, kako pomembna je kulturna dediščina v majhnih eh, okoljih, v majhnih naseljih in v, na podeželju. Ponavljam, 4. decembra bomo podelili ti dve nagradi. 4. december je namreč Evropski dan dostopnosti, preglednosti. Poleg tega je treba res eh, dodatno usposobiti strokovnjake za restauriranje in varovanje <clears throat> kulturne dediščine. Posebno skupino so države članice ustanovile za sodelovanje na področju izobraževanja in kulture, kajti tu je potrebno sodelovanje. Obstaja namreč Evropski okvir za izobraževanje in seveda tudi obrt imamo v misli. Nekdo je omenil obrt in res je, ne smemo samo tradicionalne poklice v, na področju restauriranja tukaj povdarjati, temveč je treba v Evropi tudi povdarjati vse veščine obrtnikov. Gre za to, da pritegnemo mlade na področju obrti, potem oblikujemo usposabljanje, potem imamo vseživljenjsko učenje in četrtič, prenašanje znanj in veščin od starejše generacije na mlajšo generacijo. To je zelo pomembno, kajti neka vrsta časovna bomba nas, temperana bomba nas čaka, če ne bomo znanje starih generacij, generaciji na področju obrti prenesli na mlajše. To bi bilo, mislim, da dovolj. Mulțumesc, eu nu am pretenția... Hvala. Sam nisem noben strokovnjak, ne morem odgovarjati na vprašanje, ampak bi želel nekaj vseeno pripombi, pripomniti. dosti krat govorimo o agresivnosti vizavi okolja, kulturne dediščine in podobno. Ampak mislim, da je neka druga grožnja prisotna. To je neke vrste tiha grožnja, ki pa se povečuje. Namreč komercializacija, ki bo uničila kulturno dediščino. Pri nas v Romuniji imamo veliko takih primerov. Obstajajo mesta, ki smo jih tisoč let obvarovali, potem pa naenkrat zaradi neumnosti ali ne vem česa vse skupaj prelijemo z betonom in to iz nobenega pametnega eh, razloga, morda zato, ker je nekdo nekaj spregledal ko gre za varovanje kulturne dediščine, je treba govoriti tudi o kakovosti restauriranja. Po naslednjih dveh <clears throat> predstavitvah mislim, da bomo imeli več časa, da govorimo o tem. Začnimo sedaj torej z drugim krogom predstavitev in gospod Fotios Papulias iz Generalnega direktorata okolje bo sedaj spregovoril. Dobar dan, gospe in gospodje. Hvala, da ste me povabili na ta sestanek. Delam v generalnem direktoratu okolje v enoti za varovanje narave in nakratko vam bom predstavil dejavnosti, ki trenutno v našem direktoratu potekajo, da bom bolje pojasnil, kakšna je povezava med naravno in kulturno dediščino. Naše delo se osredotoča na priložnosti, ki jih ponuja evropska mreža Natura 2000. Veste, da gre za temelj naše politike biotske raznovrstnosti in gre za ohranjanje najbolj ogroženih ekosistemov in živalskih vrst. Trenutno kulturna dediščina seveda vsega, pomeni tudi veliko, velik eh, pomemben element v tem. In Natura 2000 danes obsega še kar dosti kvadratnih kilometrov v Evropi. Ta povezava med eh, naravno in kulturno dediščino je začela biti del javne, javnih razprav v zadnjih nekaj letih. Iz več razlogov. Prvič, mnogi zaščiteni ekosistemi so povezani s kulturo in s eh, okoljem. Obstaja na stotine, na tisoče takšnih območij, kjer se človekova dejavnost in narava pojavljata istočasno. Ugotovili smo tudi, da obstaja prostorsko prekrivanje med območji naravne zaščite in območji, ki imajo visoko kulturno vrednost, recimo različne arheološka območja, spomeniki in tako naprej. Istočasno pa vse bolj ugotavljamo, da so pomembni socialno-gospodarske koristi iz dobrega vodenja in upravljanja z naravnimi in kulturnimi območji. Ugotovili smo tudi, da obstaja precejšnja nevarnost eh, za te skupne eh, krajine in eh, kulturno dediščino. Zato je potrebno skupno upravljanje teh območij. Zlasti tista območja, kjer nismo upoštevali sinergiji, ukrepov, ki bi koristili tako naravi kot tudi kulturni dediščini. Tu je potrebno boljše komuniciranje, večje ozaveščanje, sodelovanje med ljudmi in skupnostmi, potem različne scheme varovanja, ki so zasnovane na uporabi skupnih finančnih verov. Cilj pa je ne samo ohraniti in ohraniti, Eh, restaurirati ta območja oziroma jih obnoviti, temveč je cilj tudi zagotoviti trajnostne dejavnosti v teh območjih. Želel bi povdariti, da te sinergije z zaščiteni območji iz Natura 2000 imajo določene prednosti. Zakaj? V Evropi imamo zelo jasen pravni okvir, ki se nanaša na ta zaščitena območja. In to lahko koristi tudi kulturni dediščini. Lani je komisija pripravila akcijski načrt za izboljšanje zakonodaje, ko gre za, za, za varovanje kul, kulturne dediščine in naravne dediščine. Ugotovili smo, da je treba bolje povezati naravo in kulturno dediščino in zato smo se odločili za posebno leto, Evropsko leto kulturne dediščine, ki je leto 2018. Imamo že nekaj študij primerov, ki kažejo, kje so te potencijalne sinergijske možnosti. Več študij primerov smo objavili skoraj da iz vseh držav članic, in ugotovili, da obstaja nekaj pomembnih sinergijskih učinkov, prekrivanj. V mestu Matera v Italiji, naprimer, Matera bo naslednje leto evropsko mesto kulture, je del Nature 2000 in je tudi območje, ki je pod zaščito UNESCO. v tem kraju velja nekaj predpisov, ki so namenjeni istočasno varovanju celotnega mesta, kot tudi varovanju živalskih vrst in sicer dveh eh, ptic, namreč južne postovke in južnega sokola. Trenutno opravljamo študije, s pomočjo katerih bomo ugotovili, kakšno je prostorsko prekrivanje med eh, temi spomeniškimi območji in območji varovanih delov eh, narave. Na ta način bomo pripravili model dobre prakse, kako združiti takšno upravljanje. Zlasti, ko gre za priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz eh, trajnostnega upravljanja turizma. Na podlagi rezultatov raziskav smo ugotovili, da obstaja veliko po prekrivanje med območji Natura 2000 in eh, zaščitenimi območ, območji, ki so pod zaščito UNESCO. Gre torej za spomenike, ki se nahajajo blizu območji Natura 2000. Gre za 336 e, enkratnih kulturnih e, območij, območji kulturne dediščine, ki so zelo blizu zaščitenim območjem v okviru programa Natura 2000. Tule je podoben zemljevid, ki kaže območja pod zaščito UNESCO in Nature 2000, kjer gre za različne kulturne spomenike in območja varovana v okviru Nature 2000. To prekrivanje je torej zelo jasno na podlagi prvih analiz. Obstaja seveda še mnogo drugih območij, kjer najdemo to prekrivanje. Gle za območja, ki so vključena v sistem Evropa Nostra in eh, nagrade v okviru tega sistema. Veliko takšnih eh, je dobilo nagrado Evropa eh, Nostra, tako v okviru Nature 2000 kot eh, v okviru spomeniških območij s posebnimi nagradami v okviru uh, Nature 2000 nagrajujemo odlično vodenje in upravljanje teh območij in podobno. Obstajajo pa, kot sem že rekel, skupne nevarnosti, grožnje teh območij, tem območjem. Več primerov smo identificirali in te to ogrožanje, ta nevarnost, ki se največkrat ponavlja, je netrajnostni turizem ali nenadzorovan urbanistični razvoj ter druge vrste širjenje infrastrukture, ki ni zasnovano na ustreznih načrtih. Podobne izzive pa najdemo tudi v območjih, ki so del Nature 2000. Tudi priložnosti pa moramo poudariti, možnosti, ki izhajajo iz dobrega skupnega upravljanja obmeh območij. Takšen dober primer zgled je iz Avstrije, kjer imajo načrt vodenja in upravljanja, ki vključuje tako potrebe kulture, kot tudi potrebe zaščite narave v tem območju. Sedaj smo prišli do trenutka, ko natančno analiziramo vse te priložnosti in nevarnosti, da bi pripravili priporočila in primere dobre prakse, tako da bomo lahko določili načine in metode, kako skupno upravljati naravno in kulturno dediščino. Istočasno pa bomo poskušali zagotoviti tudi delovna mesta zlasti tam, kjer eh, gre za območja, ki so vključena v Evropsko leto kulturne dediščine. Seveda pa v ta namen potrebujemo boljše, boljše podatke, boljši dostop do podatkov, interpretacijo podatkov, potem različne skupnosti morajo začeti govoriti isti jezik. Še vedno namreč so te skupnosti po različnih predalčkih in ne morejo komunicirati med seboj. Potrebujemo bolj integrirano politiko za upravljanje skupnih pobud. Potem večja ozaveščenost glede socialno-ekonomskih eh, prednosti, ki izhajajo iz takšnega skupnega upravljanja naravnih eh, območij in območij kulturne dediščine in kaj vse lahko vpliva tudi negativno na takšno območje, recimo turizem, potem razvoj podeželja in izmenjava dobrih praks med različnimi skupnostmi je tisto, kar hočemo doseči. In ne nazadnje, poskušamo ugotoviti, kakšne so potrebe po virih in kakšne so možnosti financiranja zlasti na podlagi evropskih skladov in sredstev tako da jih bomo na čim bolj učinkovit način lahko uporabili. Ta naša pobuda je torej prišla takole, tako daleč, kot sem opisal tukaj, pa imate brošuro, kjer, ki opisuje delo, ki smo ga do sedaj opravili. Vsekakor pa smo prepričani, da obstajajo velike možnosti za sinergije in za vzajemne koristi, ki jih lahko skupno delo ponudi. Hvala intervenient. Najlepša hvala. Zadnji govornik pa je gospod Oriol Matalonga iz UNESCO. Izvolite. Uh, gracias, uh, senor Diakon. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala za povabilo na ta sestanek. Pojdimo sedaj v, na južnjo sredozemlje in eh, uporabimo španščino, kar bo tudi predstavilo kulturno raznolikost Evropskega parlamenta. Torej, to sem vse pripravil v angliščini, žal. Vendar naj povem, da, da nam je v čast za UNESCO, da sem danes tu z vami, da predstavljam svojo ustanovo, ki se tako bori za kulturno dediščino, osnovno kot nesnovno. Torej, tu se pogovarjamo sedaj z evropskimi in nacionalnimi poslanci eh, glede naše skupne naloge evropske kulturne dediščine, zlasti sedaj, ko gre za let evropske kulturne dediščine. Želel bi z vami eh, deliti nekatere stvari, ki jih počnemo, želim predstaviti ključne projekte, eh, v katerih sodeluje UNESCO z EU, z različnimi evropskimi institucijami. V tem letu, ko obeležujemo eh, Evropsko leto kulturne dediščine. No, sedaj pa bom govoril v angleščini, ker sem se pripravil v angleščini, žal. Torej, naj vam nekaj povem glede sodelovanja UNESCO in EU. Kot veste, ima UNESCO dolgo, dolgotrajen odnos z EU, ko gre za eh, kulturo, dediščino in izobraževanje. Evropska unija je postala ključen strateški partner za UNESCO. Obe organizaciji delita enake vrednote in tesno sodelujeta za to, da bi dosegli skupne cilje. Kar se deva današnjo temo, kulturno dediščino, naj povem, da imamo 350 uh, eh, območij, ki jih smo jih zavarovali in imamo jih v Evropi 89. Torej imamo tudi številne uh, enote na seznamu evropske uh, nesnovne dediščine, kar je priča, uh, Eh, bogati evropski tradiciji. In to je stebr evropske identitete, to je temeljni kamen evropskega projekta, kot tudi inspiracija za prihodno ustvarjalnost. Spomnite se, da dediščina in ustvarjalnost sta vedno povezana, tega nikoli ne pozabite. In to je naš cilj, kultura je naš cilj. UNESCO je zelo vesel, da lahko tesno sodeluje z vsemi institucijami Evropske unije, zlasti z Evropsko komisijo, z GDAK, glede vseh teh pobud, ki jih omenila prej Armenija, Armenija, er-, Erminija, se opravičujem. Prav tako pa bi rad izpostavil GDA Growth, ki se ukvarja s tem projektom, ki je vam kasneje predstavil. pa tudi pomembna je mednarodna razsežnost evropske kulturne dediščine, pomemben je boj proti nezakoniti trgovini, kot je to omenila tudi Žereminje. Tu eh, zelo sodelujemo, imamo več dobrih pobud glede kazanskega pregona eh, in sestali se bomo prihodnji teden v Parizu, stožilci, sodniki in cariniki v Parizu in z njimi se bomo pogovarjali ravno o tej temi. Kaj ti moramo se zavedati, da je to velika težava, ne le za Evropo, temveč tudi za sosedstvo, pa tudi za preostali svet. Torej, tudi tu gre za mednarodno razsežnost. Obravnavamo tudi ogroženo dediščino, tu sodelujemo z GDE. Devko pri Evropski komisiji, za službo, za Evropsko službo za zunanje delovanje, ko gre za Irak, Sirijo, Jemen, Centralno Azijo. Skratka, imamo res veliko dela in tudi Evropski parlament, svet EU, odbor regij, Evropski socialni svet. Vsi sodelujo na, te, pri tem delu in res bi rad poudaril, to, kar je že uh, eh, omenjala Erminija in sicer to, da 19 organov vse komisije sodeluje in rad bi podali tudi medinstitucionalno sodelovanje, uh, torej Evropski parlament, komisija, odbor, regij, svet, vsi skupaj sodelujejo, seveda tudi z državami, članicami in uh, to je ta pravzaprav celovit pristop. In zelo pomembno tudi delo odbora za kulturo, ker eh, podpirajo UNESCO, podpirajo projekt, ki ga predstavijo, to pobudo, ki je bila mogoča po zaslugi dela tega odbora. In izvajata pa jo komisija oziroma GD Grov. To je urodje, s katerim želimo spodbujati kulturo dediščino v Evropi z perspektive kulturnega turizma, s, s celovitim, integrativnim in vključujočim pristopom. Kaj je to? Vidite sliko uh, eh, po Ondugah, eh, uh, mosta v uh, Gardu v Franciji. In torej, to je aplikacija, ki boste lahko imeli na svojih pametnih telefonih kmalo boste lahko torej, dobili to aplikacijo, sedaj že lahko dobite povezavo na to spletno stran, ki je res lepa. Kaj je to? Kaj je to World Heritage Journeys of the European Union? To je projekt, ki je bil sprožen letos, ki je, to je sprožena pa spletna platforma, razvita v sodelovanju z National Geographicom in nam omogoča, Potovanje po evropskih kulturnih eh, eh, krajih, kjer je kulturna dediščina, spodbuja, da ljudje potujejo drugače, omogoča večjo dostopnost manj znanih eh, spomeniških območij in s tem se tudi omogoča kulturna izmenjava med EU in drugimi državami sveta. V Evropski uniji imamo ogromno izjemne kulturne dediščine. Če želimo navdihniti popotnike, moramo razvijati štiri teme za potovanja. In te štiri teme so uh, kraljevska Evropa, romantična Evropa, kraljeva Evropa in podzemna Evropa. Ta, te, ta štiri potovanja uh, omogočajo ta spoznavanje Evrope v drugi luči in vidite, kako so ti. Kako so ta čudovita spomeniška območja povezana med sabo in kako pravzaprav pripoveduje evropski zgodovini. In mi omogočamo upogled v določene skrite bisere, razkrivamo lokalne skrivnosti in sodelujemo z upravljavci teh. Uh, uh, spomenikov z eh, lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki. Glavni cilj tega projekta je, da spremenimo, kako ljudje potujejo, eh, tako da bi dlje ostali, da bi izkusili lokalno kulturo in da bi dobili boljši upogled eh, svetovne dediščine, vrednot te dediščine. Tu govorimo o vrednotah, pomembne so vrednote. Ta projekt se je razvijal v sodelovanju z 43 uh, območji, ki jih uh, ščiti UNESCO. In uh, tu, tu je bilo tudi, to, to je bilo tudi um, uh, povezano z uh, različnimi akteri na različnih ravneh, vključevali smo uh, turistične uh, Eh, uprave, lokalne skupnosti, strokovnjake za trajnostni eh, turizem. Vsi so torej, sodelovali pri razvoju tega projekta. Imeli smo konferenco na visoki ravni o trajnostnem turizmu pred dvema tednoma v Parizu na sedežu UNESCO v okviru Evropskega leta kulturne dediščine in v okviru leta Eh, turizma EU-Kitajska. Na tem dogodku je bilo izpostavljenih več pristopov glede razvoja kulturnega eh, trajnostnega turizma. Izpostavilo se, kako pomembno je vključevati eh, dopolnilne pobude. To je bil projekt, ki je bil pravzaprav prva splet, spletna platforma za kulturno dediščino in trajnostni turizem. In septembra je bila torej sprožena oziroma spostavljena ta spletna stran, potem smo imeli še kampanje na družbenih medijih in upam, da bo tudi ta razstava prihodnje leto tudi v Evropskem parlamentu, to je nekaj, kar še organiziramo. To bo dobra priložnost, da vam predstavimo. Eh, ta, te, mm, te, te znamenitosti in še nekaj besed glede povezave, glede kulturnega turizma. To je, kot veste, eden najhitreje rastočih sektorjev svetovnega gospodarstva in lahko neposredno ali posredno prispeva k številnim ciljem razvojnega razvoja. Ne pozabite na agendo za uh, trajnostni razvoj, ne pozabite agende 2030. To je pomembno za naše vsakodnevno delo. Kulturni turizem danes predstavlja okoli 40 odstotkov svetovnega turizma oziroma prihodkov iz svetovnega turizma in prispeva okoli 10 odstotkov k, k svetovnemu premoženju. Če ga trajnostno opravljamo, lahko turizem zavaruje dediščino in spodbuje ustvarjalnost v vseh svojih oblikah. E, spomeniki in spomeniško območja, ki so na seznamu UNESCO, so pogosto uh, kraj, kjer se ustvarja delovna mesta in kjer prihaja do lokalnega razvoja. Kulturni popotniki se spreminjajo kot mladi ljudje milenici želijo potovati. In pomembno je tudi vedeti, kakšen je vpliv na svetovno dediščino in po zaslugi sodelovanja z evropskimi institucijami je bil ta projekt, ki smo ga zagnali, mogoč. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Sedaj sem pa v veliki dilemi. In sicer je bilo prvotno predvideno, da bomo sedaj imeli možnost zastavljati vprašanja in odgovarjati na nje, ampak bojim se, da nam časa zmanjkuje. Morda nimate vprašanja kot udeleženci, ampak imate svoje mnenja, z njimi lahko dobimo zelo pomembne in koristne informacije v Evropskem parlamentu. Vi prihajate iz držav članic in v vsaki je drugačna situacija kot v drugih. In vseh teh podatkov ne moremo nadaljevati z našim delom oziroma dokončati Evropskega leta kulturne dediščine. Zato želimo resnično prisluhniti vam. Izvolite. Santos, eh, Assembleia da República de Portugal e membro da Comissão de Educação e Maria dos Santos, prihamis portugalskega parlamenta. Nekaj bi želela reči o zvezi s situacijo pri nas. Mi skrbimo zlasti za <clears throat> strokovne raziskave na področju varovanja kulturne dediščine. Sodeluje vsega, smo z mnogimi univerzami in, in znanstvenimi inštituti, da bi poglobili znanje o naši kulturni deliščini. Imamo specializiran laboratorij, strokovni znanstveni laboratorij za arheološke in nautične študije. Zelo pomembno se nam zdi, da ohranimo našo kulturno dediščino in v zadnjem letu smo naredili kar nekaj napredka. Neko vojaško utrdbo smo naprimer obnovili. V ta namen smo dobili tudi finančno sredstvo iz Evropske unije. Imamo pa tudi Evropski program za obnovo in restauriranje zgodovinskih eh, stavb. Imamo pa seveda tudi s tem povezane programe razvoja mest. Kulturno dediščino moramo bolje upravljati, boljši management potrebujemo na tem področju in Evropska unija mora tukaj biti vodilna in mora usmerjati te boljše, bolj učinkovite oblike upravljanja To je eden največjih izzivov, po mojem mnenju, ki velja za vse nas. Dobro bi bilo, da skupno delujemo, na ta način bomo namreč lažje zagotovili varovanje naše kulturne deliščine in varovanje naše evropske identitete. To se mi zdi, da je potrebno v vseh naših državah upravljanje, management kulturne dediščine je nekaj, kar moramo bolje eh, obvladati. In tu je potrebno koordinacija strani Evropske unije. Hay un, un sentimiento que no puedo dejar pasar. Torej, eh, moram povedati mm, to, da živim in sem župan kraj, ki ima nekaj manj kot 10 tisoč prebivalcev, imamo nacionalni park, na, eh, eh, torej naše območje je zavarovano strani UNESCO, Nature 2000 in tako naprej. Vendar v imenu svojih eh, someščanov moram povedati, da so storili nekaj dobrega in veliko za to, da nacionalni, mednarodni, evropski organi sedaj želijo ohraniti to moče, vendar kako pogosto prihaja do napak, morda zaradi občutka krivde urbanistov in zakonodajalcev in uh, eh, ten, ta naša območja spreminjajo v kraje iz betona in uh, pravzaprav na ta način so izolirani od razvoja časa. Zato varovati sumniško območje pomeni tudi zavarovati uh, prebivalce, torej, da se ohranijo njihove navade, njihovo delo. To je nekaj, kar se je skazalo z nekaj dobrega. Tekom stoletij moramo spodbujati ekonomsko in davčno prebivalce teh krajev. In Evropska unija bi lahko kulturo dojemala horizontalno in bi morala finančno in davčno spodbujati prebivalce takšnih krajev, ki jih vsi želimo zaščititi. Kajti, če ne bomo imeli prebivalcev, potem bo prišlo do težav, ki smo že priča eh, v Južni Evropi. In sicer to, da se ti kraj praznijo, imamo kulturno dediščino, vendar tam ne bo nihče, ni vež, nihče živel. Imeli bomo torej nekakšno navidezno dekoracijo, ki bo oddaljena od tega, kar potrebujejo ljudje, ki tam živijo. In eh, šlo bo torej za kulturno naravnino dediščino, ki bo zapuščena in to je ključnega pomena. Evrope ne moremo razumeti, če ne razumemo odnosa med človekom in naravo. Človek in narava sta stoletja živela v popolni simbiozi in sedaj uh, bi si to želeli uh, zaščititi in moramo ravnati pravilno. Ε, με ενδιαφέρει να συνεχίσω την σκέψη του συναδέλφου. Voilà. Dovolite, da nadaljujem tam, kjer je predgovornik končal. Sam prihajam iz Grčije in pri nas je tako, da se v mestih, mnogih mestih nahajajo arheološka najdišča. Teh imamo veliko, pa tudi na podeželju. Torej, tukaj obstaja povezava med kulturno dediščino v okviru dejavnosti eh, gradnje, načrtovanja, urbanističnega razvoja in kmetijstva, ki vsi na nek način se želijo obogatiti na račun teh eh, arheoloških najdišč. Torej, zaradi tega je potrebna bolj učinkovita zaščita leteh. Govorimo tukaj tudi o nadzoru nad kulturno dediščino. Ta je seveda pomemben, ampak denarna sredstva niso dovolj in ne moremo na ta najdišča, na ta območja gledati samo z finančnega vidika. Ljudje se morajo počutiti ponosne na svojo dediščino. Neko omrežje, povezavo bi morali ustvariti in tukaj Evropski parlament lahko odigra ključno vlogo. Namreč povezavo med arheološkimi najdišči in lokalnim prebivalstvom, njihovimi vsakodnevnimi navadami in ravnanjem. Morali pa bi narediti še nekaj. Takšnim arheološkim najdiščem in območjem bi morali omogočiti, da legalizirajo nekatere dejavnosti, ki jih lokalno prebivalstvo želi. Istočasno moramo prebivalcem zagotoviti, da bodo ta najdišča, ta območja del živ, življenja, živahnega, normalnega, organskega življenja, ne pa samo turistične točke. Zdi se mi, da je to ključnega pomena in pri tem bi Evropski parlament lahko pomagal iskati skupno rešitev. Izjemoma ta moja diktatura ni potrebna, imamo dovolj časa na voljo in to, kar ste pravkar poudarili, se mi zdi zelo pomembno. Obstajajo tudi pravni vidiki Morda bi tukaj potrebovali neke vrste pravno rešitev. Gospod Mendola prihaja iz pravne službe parlamenta in morda nam on, on lahko malce pomaga iz te težave. Yes, thank you. Good Hvala in dober dan. Sem Čovani Mendola, pravna služba Evropskega parlamenta. Večkrat smo danes že slišali, da je kulturna dediščina in njeno varovanje in ohranjanje nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. Ampak nekateri vidiki kulturne dediščine so pomembni tudi za celotno unijo. Tretji člen pogodbe o Evropski uniji določa, da mora Unija zagotoviti, da bo kulturna dediščina predmet varovanja. Člen 167 pogodbe o delovanju Evropske unije pa določa, da mora Evropska unija poskrbeti za to, da bo varovanje kulturne dediščine še bolj v spredju unije, Ta člen je prinesla Maastrichtska pogodba, ampak že pred Maastrichtsko pogodbo je Evropska unija delovala na področju varovanja kulturne dediščine na podlagi splošnih pobud, o katerih je bilo prej govora, recimo pobud za boj proti nezakonitemu trgovanju kulturnih dobrin. To je, so bile stvari, s katerimi se je Evropska unija ukvarjala še, že pred Maastrichtom, čeprav je takrat bila pravna podlaga drugačna, namreč eh, politika trgovine. Ohranjanje kulturne dediščine je neke vrste podporna pristojnost. Imamo tri pristojnosti v EU, ki so ekskluzivne. Torej imamo ekskluzivne pristojnosti, skupne pristojnosti in podporne eh, pristojnosti. In ta tretja podporna je najbolj šipka, če smem tako reči. Gre za spodbujanje sodelovanja med državami članicami pri tej pristojnosti, za izmenjavo dobrih praks in za podporo in dopolnjevanje ukrepom in dejavnostim držav članic. Čeprav je to samo podporna pristojnost, <clears throat> je sodišče Evropske unije. No, ni samo kultura tista, ki je predmet podporne pristojnosti, temveč so to tudi izobraževanje in šport. Potem varovanje zdravja, civilna zaščita, upravno sodelovanje, industrija in tako naprej. To so vse tudi področja pristojne, eh, podporne pristojnosti EU. Evropsko sodišče vedno znova povdarja, da dejstvo, da je neka pristojnost samo podporna, še ne pomeni, da tukaj ni nobene pristojnosti. Ta pristojnost obstaja in če obstaja, čeprav je samo podporna, veljajo splošna načela horizontalna načela na področju evropske zakonodaje in načelo poštenega sodelovanja med državami članicami. To pomeni, da se morajo vzdržati države članice sprejemanja ukrepov, ki bi lahko ogrozili doseganje skupnih ciljev evropske politike, če pač Evropska unija uveljavlja svojo pristojnost na določenem področju čeprav ni neke neposredne pristojnosti v primerjavi z povezavo z drugimi pristojnostmi na drugih področjih, recimo notranji trg, vendarle obstaja neke vrste pristojnost unije tukaj. To je treba, to je moč izvajati zlasti v podporo delovanja držav članic. Še nekaj pozitivnega je treba omeniti. Sistem zelo pozitivno gleda na financiranje pobud na področju kulturne dediščine, tudi na področju, ki je zelo v zvezi s katerim je uh, Unija običajno zelo stroga, gre za konkurenčno zakonodajo. 107. člen delo, delo, pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da komisija državno pomoč lahko nameni varovanju kulturne dediščine, če tudi podjetja in gospodarske dejavnosti sodelujejo pri tem. Še zlasti pa to velja ta možnost, če ne gre za sodelovanje nobenih podjetij in če ne gre za nobene gospodarske dejavnosti. Na področju državne pomoči, ko gre za varovanje kulturnega, kulturne dediščine, pa je treba, da tukaj veljajo tudi določbe uredbe o e, izjemah. Naj naredim povzetek. Na tem področju kulturne dediščine obstaja samo podporna pristojnost, to pa ne pomeni, da ni nobene pristojnosti. Dokler bodo države članice pripravljene dokončati ukrepe in delo Evropske unije, obstaja kar dosti manevrskega prostora, ko gre za pridobivanje finančnih sredstev. Mislim, da bi to bilo dovolj. Hvala lepa. Med razpravo lahko gospod Mendola se lahko znova oglasite, če želite la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Alors la France a une tradition. Torej, zelo pomembno je varovanje kulturne dediščine in to je uh, običajno v evropskih državah, ki imajo nacionalno zakonodajo na tem področju, vendar zakonodajni akti v Franciji pravzaprav uh, eh, temelijo na dveh predpostavkah, da nekaj zapišemo kot kulturno dediščino in kot je dejal avstrijski kolega, gre tu pogosto za to, da pač je treba dati mnenje, ko gre za obnovo neke eh, stavbe. Torej, ne gre za to, da ohranimo neko katedralo ali neko stavbo, ki je kosmiško zaščitena, temveč eh, si prizadevamo za to, da ohranimo. Eh, naše središča, mest in trgov. Torej, Uh, pogosto se to tudi napada, določeni finančni lobi uh, to želijo spodkopavati, zlasti tudi določene sile, ki nimajo takšnega uh, občutka za kulturno dediščino, kot ga imamo mi tu. In vidimo, da moramo biti zelo previdni, ko gre za ohranjanje teh aktov in za njihovo spreminjanje. Ta sistem, ki je omogočil eh, ohranitev mestnih središč, je pokazal svoje mejitve in sedaj imamo dediščino, ki je predvsej ohranjena, vendar brez novih funkcij. In zdi se, da ne moremo dati novih funkcij tem obnovljenim stavbam in pogosto vidimo, da pravim veliko sredstev za restauracijo, manj pa za samo vzdrževanje. Vemo, da je neka zgodovinska stavba, ki se ne vzdržuje redno, je izpostavljena temu, da jo moramo potem čez 15-20 let znova restaurirati. Francija se sedaj tega zaveda, te problematike in želi spremeniti svoj sistem zlasti s, s pomočjo tega, da gremo v to smer, kar eh, ste tu že mm, omenjali, torej da eh, želimo spodbujati gospodarsko dejavnost znotraj mest, manjših mest in dediščina mora biti nekašen, nekašen vektor za eh, razvoj turizma, pa tudi kolegica omenjala, da določene poklici izginjajo, obrtniški poklici. Eh, ki so nekoliko staromodni sedaj in sedaj si vlada res prizadeva za to, da bi to osnovno in nesnovno dediščino uporabili za revitalizacijo naših srednje velikih mest, ki so pogosto eh, bogata z kulturno dediščino, vendar ki je zapuščena in ki nima neke ekonomske funkcije. Hvala lepa. Prav imate. Bi še kdo želel? Izvolite. Okay. Um, so good afternoon. My name is uh, Koen van. Good dan. Ime je Turi Daven, prihajam iz Lovna, prihajam iz uh, Zavoda za kulturno dediščino, sem tudi član porote Evropa Nostra, uh, ki podeljuje nagrade. Rad bi podaril to, kar smo danes že slišali, tudi v odločenih predstavitvah, vidimo nekašen trend skupnosti in eh, ljudje morajo postati pomembnejši pri obravnavanju dediščine. Vidite, kakšne nagrade dajemo pri Evropi, nostri dajemo nagrade eh, stavom, ki so zelo dobro restaurirane, vendar vedno bolj vidimo, kako zelo pomembno je, da se povežemo z ljudmi, z lokalnimi skupnostmi. To je v skladu s tem, eh, eh, s čemer, glede česa sodelujemo z UNESCO in eh, mislim, da tu si prizadevamo za to, da bi imeli, če, te, če se naveže na prejšnjo logijo, na javni zdravstveni sistem. Tu ne gre zgolj za preventivo, temveč želimo o zadevi razmišljati sistemi, sistematično. In to nam je omogočilo, da smo pripravili eh, raziskavo za svet Evrope glede kulturne dediščine in prišli smo do te zamisli, da bi imeli vključujoč pristop. Kulturna dediščina ni zgolj cilj sam po sebi, temveč lahko sodeluje pri drugih eh, projektih in eh, sektorjih. In še ena težava, o kateri smo danes že govorili, je, kako merimo, kako ocenimo, ko je treba sprejemati odločitve. In ena težav v Evropi je to, da pogosto zadeve merimo le finančno, ekonomsko, nikoli ne merimo socialnega vpliva, nikoli ne merimo okoljskega vpliva. Dobro, imam nekaj poskusov glede tega, vendar vedno pa vse merimo skozi ekonomsko optiko. In težko potem ocenimo, uh, kako lahko dediščina. Eh, dobi prave vere in sredstva. Veliko bi lahko rekli s tem v zvezi, vendar prejšnji teden smo imeli sem in takrat smo rekli, da bi morali razmišljati bolj o ljudeh. Veliko govorimo o zmogljivostih, to je ključnega pomena, vendar zmogljivosti. Eh, se ne bodo prenašale iz roda v rod, če starši niso prepričani. Starši, eh, če so starši prepričani, da morajo biti zdravniki, ne pa obrtniki, morda bi nekdo bil dober vodovodar, bo pa slab zdravnik zaradi tega. To je morda šala, vendar nekaj želim s tem povedati. Pomembno je, o, pomembno je ozaveščanje. Moramo uh, v družbi uh, zagotoviti. Uh, to, da bo družba pravzaprav ponosna na, na to, kar je za družbo pomembno. In tu ne gre zgolj za denar. Prepogosto gledamo zgolj ta vidik. In če si gledamo različne finančne mehanizme, ki jih Evropa uporablja, vidimo, da bi morda bila lahko dobra ideja, če bi uh, uh, identiteto Evrope in ohranjanje identitete Evrope bilo nekaj, kar bi bilo stalno v mislih recimo Erasmus zelo pomaga pri tem, ko se ljudje premikajo iz kraja v kraj in bilo bi morda zanimivo, če bi Evropa lahko investirala v nekaj, kar je vedno bolj pomembno in sicer to, da bi investirala v skupno dobro. Ljudje eh, so vedno bolj eh, ozaveščeni glede tega, pogosto restauriramo eh, stavbe ravno tam, kjer obstaja nekakšna eh, skupnost okoli te stavbe. In mislim, da če bi lahko to povdarili, bi to bilo, bi bilo dobro izhodišče. In, eh, če vidite, recimo, če pogledate program, program Natura 2000, se tam vse začne s tem, kako, pomembno je, kako pomemben je ta program za, naše zdravje. In uh, morda bi lahko tudi to spodbojilo na takšen način. To bi prispevalo k uh, evropski identiteti in pripričan sem, da, da ko bom uh, znova predsednik žirije pri Evropi in Nostri, bomo gotovo priča uh, številnim navdih, navdihujočim projektom, pri katerih lahko vsi nekaj pridobimo. Uh. Hvala. Tudi sam se pridružujem tej ideji, da moramo videti a, a, tudi poročilo, ki ga je pripravila komisija in se tako imenuje torej, integrativen pristop za evropsko kulturno dediščino. Govori ravno o tem, kaj ti to je moč te teme, torej moč razvoja, da izhajamo iz ljudi, iz skupnosti in razvoj kulturne dediščine se mora, mora potekati na pobudo lokalne skupnosti. Gospa, eh, ste vi želeli besedo? Ste dvignili roko? Borok, borok, borok. Eh, dolazim iz parlamenta. Prihajam iz parlamenta Republike Srbije in pozdravljam vse prisotne kolege. Po tej razpravi, ki smo danes slišali, in glede na vprašanja, ki smo jih slišali, je nedvoumno to, da je ohranjanje kulturne dediščine primarna naloga vseh nas. No, pogosto pa na zadeve gledamo različno, torej kako se tega lotiti. Srbija je pred mesecem dni sprejela nov zakon o v zavarovanju kulturne dediščine, kajti bogata kulturna zgodovina srpskega naroda je pripeljala do tega, da smo v preteklih vojnah uh, pridobili pokopališča, ki so tudi zunaj Republike Srbije. No, bi pa rada izkoristila prisotnost pravnih svetovalcev v Evropskem parlamentu, rada bi izpostavila nek pojav, ki se dogaja. In sicer v južni srpski pokrajini Kosovo in Metohi imamo že dve leti konstantno uničevanje pravoslavnih pokopališč, samostanov in crkov v Kosovo in na Metohi. In moje vprašanje je, ali je mogoče, da bi po 14 eh, letih po pogromu, ko je bilo uničenih 25 crkv in, in samostanov, o prisotnosti mednarodnih sil Evropa in mi še nimamo odgovora na to, kdo so vandali, ki so to vse uničili. Mislim, da moramo se vsi zavedati tega trenutka in najprej se odzvati na tak napad, uh, kjer je res šlo pravzaprav za uničenje identitete nekega naroda na nekem območju. Hvala. Zobim. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass Sie mich noch. Hvala, da ste mi še enkrat dali besedo. Sam sem tudi eh, predsednik odbora za kulturo eh, mestnega sveta na Dunaju in glede na razpravo se sprašujem, kdo varuje imperialno kulturno dediščino, torej staro kulturno dediščino pri nas. Pri nas imamo posebno urad, zvezdni urad za spomenike, ki se ukvarja z več kot tisoč spomeniki, ki so pod zaščito. Zato lastnikom recimo neke zgradbe, in eh, kulturne dediščine, kakršna pač je, ponujamo pomoč pri nadzoru. Ampak temeljno vprašanje, ki se zastavlja, je, kdo je pristojen za takšno zaščito. In zanima me, če bi pravni strokovnjak parlamenta povedal, ali ta podporna pristojnost Evropske unije je tudi nekaj, kar bi lahko izkoristili, da bi bolj ozavešt, ozavestili pri nas eh, lastnike takšnih eh, spomenikov. Problem je namreč eh, financiranje in to financiranje, ki ga ni, veliko krat škoduje ohranjanju takšnih spomenikov. Kolegica iz Srbije je govorila o nacionalni identiteti. Naj spomnim, da so na Dunaju v zadnjih 40 letih podrli več kot 50 palač in v nekaterih delih mesta se men, menjuje uh, mesto samo na način, ki ga državljani ne podpirajo. Si. Um, torej, nekaj bi povedal gospodu Montesu glede lokalnega razvoja, kulturnega razvoja, številne dejavnosti, eh, varstvenih ukrepov za ohranjanje naravne dediščine so namenjeni ravno temu, da in ti projekti, konkretni projekti, s katerimi torej ustvarjamo te poti, ustvarjamo ravno to, ustvarjati specifične poti po manj znanih lokalitetah, kjer lahko delamo v sami regiji, v območju in se lahko razvije mm, to znanje. Torej, da lahko bolj osredotočimo obiske. Recimo v Španiji je Aranjuez na eni od teh eh, poti. In Aranjuez in, Aranjuez in La Graha sve ni isto, vendar je na istem področju in ta sinergija se torej lahko ustvari s pomočjo številnih elementov, če povezamo kulturno industrijo, osnovno in nesnovno dedišino, tako da ustvarimo nekakšen, nekakšen ekosistem, ki potem ustvari obstaja on, o, okoli te dediščine. Torej, da na ta način lahko razvijamo območje, kjer se kulturna dediščina nahaja. In UNESCO ima ta pristop od zadnjega poročila o razvoju kulture. To, sicer se v tem eh, poročilu osredotočamo na, na urbano območje, ker bomo pač v prihodnje večinoma živeli v mestih, ampak ne glede na to moramo poštevati, da območje, kjer imamo naravno kulturno dediščino na podeželju, moramo imeti zavarovanje. Imamo veliko razprav s tem v zvezi, znotraj držav članic, pa tudi komisija o tem razpravlja in drugi partnerji. In se obravnavajo ravno ta vprašanja, torej tu vključujemo tudi GD kmetijstvo, recimo, torej, da bi vključili ekonomski razvoj, ki bi bil povezan z območji, ki so spomeniško zaščitena. To torej pomaga tudi pri razvoju. In še nekaj bi povedal gospodu iz pravne službe parlamenta. Tudi sam sem pravnik. Imamo tudi okvir milenijskih ciljev in v tem okviru vsi sodelujemo. Ko rečem vsi, pač imam misli res vse državljane. Eh, eh, v mislih lokalno, regionalno, nacionalno raven, raven Evropske unije in tudi mednarodno raven. Raven UNESCO, ki mora zavarovati naravno in kulturno dediščino. Torej, to nam mora biti res jasno. Naš prispevek k razvoju milenijskih ciljev je pomemben in v milenijskem cilju 11 se o tem govori ravno v točki, še da moramo podvojiti prizadevanja za zavarovanje in ohranitev kulturne naravne dediščine na svetu. Torej, gre za celotno kulturno in naravno dediščino. Torej, gre za uh, vso svetovno dediščino, od najmanjše do največje. In to je naloga vseh, mene, tebe, tvojega otroka, vseh. In to nam mora biti jasno, kajti tu gre za delo ljudi, to moramo vsak dan početi, moramo to komunicirati, moramo se pogovarjati z ljudmi, moramo iti. Uh, ven iz parlamenta se pogovarjati z mladimi, z milenici, s tistimi, ki so na YouTubu, moramo pač se dotakniti družbenega tkiva, sicer se bomo zgubili. Dediščine. Uh, dediščine ne bomo prenesli na naslednjo generacijo, če ne bomo tako ravnali. In to je zelo pomembno. In to sem že večkrat dejal torej letos eh, se nas to res dotika in letos res lahko veliko stremo, lahko premikamo gore in sedaj je pravi trenutek. Imamo zagon, imamo evropski zagon, eh, vi v nacionalnih parlamentih imate ta zagon in dajmo nekaj storiti. Z majhnimi koraki, brez nekih eh, pristojnosti in tako naprej, pač lotimo se. Kultura je nekaj zelo razrobljenega, vendar moramo se vsi tega lotiti na vseh ravnih, na lokalni ravni, na regionalni ravni, na nacionalni ravni, na mednarodni ravni. Vsi moramo se tega lotiti. In gotovo se strinjate eh, z mano, gotovo ste strastni glede te teme, tako kot jaz. In torej to je moje sporočilo, da si res moramo prizadevati, to je po veliki ziv, vendar mislim, da moramo se ga vsi lotiti z vsem, kar lahko. Hvala. Mulțumesc foarte mult. Vorbiți ca un om politic. Hvala lepa. Naj povem, da ste govorili skoraj da kot politik. Torej, srečno. Uh, izvolite, gospa. Se pravi, čujem. Najprej, gospod, izvolite. Klaus Peter Echter. Um, Klaus-Peter Echter. Tako kot eden prejšnjih govornikov sem član sveta Evropa Nostra in podpredsednik Evropa Nostra Nemčija. Mislim, da so nagrade, o katerih je bilo govora, dosegle velik eh, rezultat, zlasti, ko gre za ozaveščanje na področju kulturne dediščine in in ko gre za koncept trajnostnega pristopa. Ampak veliko več je treba še narediti. Spomnim se nekega političnega foruma na visoki ravni v Združenih narodih v New Yorku, ki je razpravljal o ciljih razvoja, trajnostnega razvoja. Kulturno dediščino so sicer samo omenili, ampak niso se pogovarjali o njej, zato ker takrat politiki niso poznali pomena kulturne dediščine, verjetno. Prihodnost kulturne dediščine pa je pomembna. Nekdo je omenil danes akcijski načrt, potem dediščino in potrebo potem, da nadaljujemo z delom pri njenem ohranjanju. Morda bi lahko o tem akcijskem načrtu, kakšna je njihov, njegova prihodnost, povedali še kaj. Imenjate. Spoštovani kolegi, prihajam iz Ciprskega parlamenta, Rad bi spregovoril o nečem, kar ste že omenjali in sicer kdo je odgovoren, ne le regionalno, temveč ne, ne le glede pravil, temveč glede uporabe spomeniških območij. Včasih se zdi, da nišče ni odgovoren za nič. V moji državi smo priča situaciji, tako kulturna dediščina, ki vključuje cerkve, samostane in druge spomenike, se jih ne spoštuje strani katoliških oblasti in propadajo na Cipru, kmalo več ne bomo imeli teh spomenikov bodi se zato, ker niso bili pravilno upravljeni eh, strani organov ali pač tisti, ki so pristojni za to, bodi se iz kakšnega drugega razloga. In hvala komisiji, ki je pomagala pri rekonstrukciji arheoloških najdišč na Cipru. In to, to se je zgodilo na 25 arheoloških najdiščih. Uh, vključili smo tudi politike v to in njihov prispevek je pomemben tudi za ohranjanje oziroma za spostavitev miru v regiji. Uporaba verov je pomembna za to, da se spostavi zaupanje med obema stranema. Evropska služba za zunanje delovanje bi morala biti zelo pozorna na to situacijo, ko gre za gospodarsko pomoč in upravljanje. Morajo biti pripričani, da ko ukrepajo, s tem ne ogrožajo kulturne dediščine na teh območjih, da, da ne prihaja do poseganja v druge programe. Vključevanje Evropske unije ni vojaško, temveč politično in ekonomsko. In na ta način bi Evropska unija lahko zaščitila kulturno dediščino in arheološka najdišča. obstaja odgovornost za to in mislim, da bi lahko na Cipru investirali več za to, da bi se ohranila kulturna dediščina. Naj se povrne na vprašanje, kdo je pravzaprav odgovoren? V teh regijah, ki potrebujejo stalen razvoj in kjer potrebujemo stalen nadzor, to je verjetno naloga UNESCO. Je pa to tudi naloga Evropskega parlamenta. Če naj zaključim. Čas ni vedno zaveznik v teh regijah, v teh krajih. In res moramo digitalizirati kulturno dediščino tako, da lahko posnamemo to, kar imamo in da jih ohranimo za prihodne generacije. E to je tudi odgovornost. Odgovornost je tudi vprašanje organizacije. In pogosto je odgovornost v pristojnosti držav članic. Gospa, izvolite. Hvala lepa za to, da ste imeli drugič besedo. Mislim, da se vsi tu pogovarjamo o prihodnosti, vendar se moramo spopasti z dvema težava. Prvič, izobraževanje, ozaveščanje, če ne bomo mogli izobraziti prihodnji generaciji in povedati, kako pomembno je hraniti kulturno dediščino, vse to ne bo nič pomagalo. Eh, pogosto, nekdo je prej, prej dejal, pogosto je staršem bolj všeč, da bo nekdo zdravnik kot pa restaurator. Moramo eh, ohranjanje kulturne dediščine dati družbeno težo, sicer bo to res težko. In uh, mi, ki smo tu, moramo uvesti kulturo znotraj kul političnega diskurza. Se bojim, da je ni. In eh, Kultura ni pomembna za delo poslancev in mislim, da vsi mi smo odgovorni, zato moramo prevzeti odgovornost, pač kolikor lahko, zato da bo kultura dobila pravo mesto na političnih agendah naših držav. Hvala. Mislim. Thank you very much this time, Mr. Chair. Uh, I, I would like to thank... Hvala, predsednik. Najprej hvala lepa, da ste organizirali ta dogodek in pobili vse z interesene strani, tudi mene. Lepo je, da se pogledam tudi z nacionalnimi poslanci. Zelo pomembno je, da se tudi z njimi srečamo, da lahko razmišljamo o tem, kaj ti kulturna dediščina je v pristojnosti držav članic. Torej, tukaj predstavljam organizacijo zasebnih akterjev, ki v glavnem upravljajo te um, tipe kulture dediščine. In sedaj mislim, da je prav, da nacionalni poslanec je tudi povedal svoje mnenje, kdo je lastnik različnih uh, delov kulturne dediščine v državah in potem tudi, kdo je odgovoren za ozaveščanje. 40 odstotkov evropske dediščine je v zasebnih rokah v Evropi. Tu gre za zasebne lastnike. Uh, In mislim, da je treba tudi te vključiti v takšno razpravo. Kaj ti mislim, da tudi eh, ti moramo podpreti, sploh, ko gre za eh, restauriranje in pa za obnovo. Ti zasebni lastniki morajo tudi sami poskrbeti za to. In še nekaj, eh, tudi njim včasih manjka finančnih sredstev. Mislim, da lahko vsi skupaj tukaj delamo, tako da vsi skupaj lahko ohranimo te stave, naprimer, um, preko fiskalnih ukrepov lahko marsikaj naredimo. Um, in kot rečeno, to je vse pristojnost nacionalnih uh, držav članic. Vedno sprašujemo, kaj pa lahko stori EU, ampak tudi države lahko storijo marsikaj, kar bo koristilo posameznikom, tako da ti lahko hranijo to, kar imajo. In gledajte, veliko je navdušenih um, ljudi na terenu, um, marsikaj se da narediti. Tukaj govorimo o celostnem upravljanju. Gledajte, um, ti zgodovinski zasebni lastniki so v srcu uh, te zemlje, um, sploh naprimer na podeželju in kot je povedal gospod iz Španije, podeželje je ključno. In tam, naprimer, imamo različne kraje kot za Natura 2000, ampak eh, moramo podpreti zasebne upravitele tudi na podeželju. Uh, To lahko naredimo z enostavnimi mehanizmi in orodji. Včasih gre samo za to, kako to komunicirati, kako to podpreti. Včasih ni tako zelo zapleteno. Mislim, da tudi uh, na nacionalni ravni se moramo osredotočiti na vse to. Pa še nekaj. Veliko je bilo govora o tem, kaj je zakonito in kaj ne. Res je, um, EU ni glavni odgovorni akter za kulturno dediščino. Ampak tukaj so potem še drugi dejavniki, ki so pomembni, naprimer energetska učinkovitost. Tukaj imamo veliko direktiv in države morajo te direktive izvajati v praksi. In naprimer eh, ti predpisi včasih eh, vplivajo na te lastnike, zasebne lastnike kulturne dedičine. Skratka, imamo določene evropske predpise, ki potem posredno vplivajo na delovanje na nacionalne ravni in pa na zasebne akterje. Včasih so stvari zelo kompleksne vedno je treba poiskati pravo na teže. Ampak mislim, da če bomo šli v pravo smer, potem lahko marsikaj dosežemo. Pa še nekaj za konec. Hvala lepa Evropski komisiji. Um, tudi vi proučujete to vprašanje zasebnih lastnikov. Sedaj poteka študija in mislim, da je prav, da se proučijo različne poslovne modele. Kako vlagati v to kulturno, v te stavbe, da se te čim pogosto uporabljajo? kaj ti pogosto slišim. Glede, tukaj imamo ljudi, ki so za temi zidovi. Hvala. Uh, Thank you very much, Delfin. Um, my, my intervention... Hvala, eh, Delfin. Um, sama bom nekoliko krajša, ker je kolegica že povedala marsikaj, ker sem sama želela povedati. Samina Kogranrovski iz Evropska združenja um, restauratorov smo iz 22 eh, evropskih eh, držav. Gospod Vakani, hvala lepa za to analogijo prej, eh, za zdravniki, kaj ti včasih je težko opisati sam poklic restauratora. Bo še sama predstavila metaforo. Ne povem, o čem sploh govorimo pri varstvu in pa pri obnovi kakšna ta metafora. Poglejmo si, na primer, umetniško produkcijo nekega izdelka, to je lahko srce, bistvo, ampak potem, kako se pa to sprejema, to je pa potem duša kulturne dediščine. In to potem vpliva um, na to, kako je to vprašanje med seboj povezano na področju restauratorjev. Uh, Tukaj potem govorimo o spremanju in pa o neposrednem poseganju, intervencijah. In tukaj imamo veliko navskrižnih pristopov, naprimer tudi pri dostopu. Skupnost, ljudje se morajo zavedati tega, um, kakšne so te vrednote in zakaj sploh vse to potrebujemo. Potrebujemo argumente, potrebujemo smisel našega delovanja. mislim, da moramo praviti vse ustrezne študije in pa raziskave. Vsak dan moramo to početi. Skratka, sedaj so tukaj nacionalni poslanci, to je izjemna priložnost za nas vse. Mislim, da ravno restauratorji in pa lastniki kulturne dediščine lahko doprinesejo veliko dodano vrednost. Mislim, da lahko potem na novo uporabljamo, na druge načine uporabljamo te zgodovinske stavbe. Mislim, da potrebujemo vedno močnejše partnere pri kulturni in pa pri naravni dediščini. Pa še nekaj nekdo prej rekel. Glede, komisija, vi imate orodja za napredek. Tudi vi, nacionalni poslanci, lahko marsikaj naredite, tudi vi imate na voljo različne mehanizme rečeno, veliko navdušenja na tem področju in restauratorje mislim, da prevzemajo odgovorno vlogo pri eh, varstvu in pa pri ohranjanju teh stavb in pa spomenikov. Tukaj imamo torej pristop od spodaj navzgor, ehm, vlogo državljanov, To povezovanje je zelo pomembno danes slišimo. Ljudje lahko povzročijo ško, veliko škodo. Um, nekateri ljudje imajo dobre namene, ampak niso pa zobraženi za to, kar treba storiti. Potrebujemo boljši okvir. Pogosto se nas ne vključuje v razpravo in to je problem. Vse to upam, da boste upoštevali. Skratka, tudi restaurati lahko doprinesemo dodano vrednost. Moramo razmisliti o tem, kako pripraviti ustrezne predpise. Torej, mi smo pripravljeni biti partner. Hvala. Ehm, no? Hvala. To je bilo zanimivo slišati. Bi še kdo želel kaj reči? Ehm, hvala za besedo. Sem predstavnica generalnega sekretarata Sveta Evrope. In res hvala lepa, da ste nas povabili v to razpravo. Zelo konstruktivno in bogato pomenilo razpravo Svet Evrope. Eh, ima sedež v Strasburu. Eh, imamo 47 eh, držav in delujemo na področju vladovnja prava, in že več let se tudi ukvarjamo z kulturno in naravno dediščino, ter pa tudi eh, na področju pokrajin smo marsikaj naredili. Smo tudi pripravili mednarodne sporazume, ki se lahko potem eh, parafirajo in pa ratificirajo, lahko tudi Evropska unija potem pristopi k temu. Ta zakonodajni okvir se je sčasoma spremenjal, izboljševal, dopolneval in ta okvir je zelo pomemben in bilo bi zelo koristno, če države, ki še niso pristopile, niso pristopile, to storijo torej, in podpišejo in ratificirajo to besedilo. In upam, da bo tudi Evropska unija še enkrat razmišljala o tem, da pristopi k temu sporazumu. Že sedaj um, je EU pristopila k Berenski konvenciji, ko gre za um, varstvo narave in um, krajine v Evropi In eh, tukaj je potem tudi Evropska um, unija sprejela direktivo za eh, naravne habitate. In nedavno je tudi Evropski parlament, eh, mislim, da počutino učinka, ki se je tudi nanašala na Beransko konvencijo, konvencijo Sveta Evrope, pa tudi konvencijo iz Grenade glede arheološke dediščine in arhitekturne dediščine. Potem še konvencijo iz FARA, ko gre za dodano vrednost, za dodano vrednost eh, kulturne dediščine za družbo. Pa še nekaj, Svet Evrope skupaj z Evropsko komisijo organizira tudi um, Evropske eh, dneve kulturne dediščine. Tukaj bomo odprli za javnost različne kulturne spomenike, različne stavbe, tudi neosnovno dediščino sedaj želimo ta proces še izboljšati. Pa še nekaj, Evropska konvencija za krajine. 39 držav je že uh, ratificiralo to konvencijo in ta konvencija je odprla vrata za marsikaj, kajti ozaveščanje se je izboljšalo in sedaj se bolj osredotočamo na pokrajino, navadno in pa nenavadno pokrajino in pa krajino. Uh, v mestih kot tudi podeželje. In še nekaj, svet ministrov je nedavno tudi sprejel priporočilo o prispevku tega procesa k človekovim pravicam, demokraciji in pa trajnostnem razvoju. Hvala. Šinoji, mučim. Alčineva? Hvala vam. Še kdo? A to je. Jeszcze raz Jerzy, Jerzy Fedorowicz z Polski. Panie Przewodniczący, czy... Prowadzić z Polski. Gospodzie Že okoli 30 let se družimo na takšnih podobnih dogodkih, kjer govorimo o kulturi, o vplivu kulture na Evropo. Skratka, te razprave so potekale še preden se je Polska sploh pridružila Evropski uniji. Že takrat sem sodeloval v teh razpravah. No, ampak na takšnih dogodkih mislim, da potem moramo tudi priti do določenih sklepov. Moramo govoriti o specifičnih stvarih. Potem si lahko delimo izkušnje in lahko nekaj naredimo za boljšo prihodnost. To lahko storimo marsikdaj ob številnih dogodkih. Naprimer, če govorimo o izobraževanju in pa v kulturi, bi rekel, da sveda je tukaj marsika odvisno od um, nižjih ravni, torej um, na skupnosti na terenu, naprimer občine in podobno. Naprimer, knjižničar ali pa knjigarnar, ki želi približati kulturo otrokom, to je zelo pomembno. Skratka, na neko osnovno raven se moramo vrniti na raven, ki je najbližje evropskim državljanom. To je zelo pomembno. Polska je pristopila k Evropski uniji in prav zato imamo sedaj veliko dodatnih možnosti za naprimer ohranjanje spomenikov in dediščine. Moramo govoriti o tem, kdo prejema ta finančna sredstva za ohranjanje dediščine in pa kako pridobiti ta sredstva za obnovo stavb. Vse skozi dobimo ta finančna sredstva in zanima me, kakšna situacija je tudi v drugih državah, izven Polske, naprimer, eh, kakšna situacija za restauratore v drugih državah. To je lep poklic. Naprimer, če Polska pomaga Ukrajini, ki ni članica EU, potem lahko čisto specifično rečem, da lahko marsikaj naredimo. Naprimer, v 17. stoletju um, je tam obstajal ukrajinski um, oporečnik uh, proti sistemu in potem so postali spomenik tudi s pomočjo polskih oblasti. Uh, To je samo en primer takšne pomoči med državami. Obstajajo še drugi primeri, naprimer, kako se da upravljati to dediščino in restaurirati takšne spomenike. Marsikaj smo se naučili in veliko takšnih konkretnih zgledov. Mislim, da bomo uspešni samo, če lahko zmenjamo naše izkušnje, specifične izkušnje. Hvala. Mai vrea cineva să intervină? Hvala, bi želel še kdo kaj reči. Izvolite, vi ste zadnji govornik. Radivo. Ja, se pravi, čujem, če se ponavljam. Vendar, uh, eh, eh, prispeve gospoda Oriola Friksa in predstavnice Sveta Evrope sta me spodbudila k temu. Strinjam se z gospodom Oriolom. Obstajajo mesta, kjer je dobro, da ustvarimo zaščito, vendar moramo zaščititi en konkreten element, kulturni element, lahko neka palača, nek, nek dvorec in pač ta element eh, restauriramo. In tu lahko se naveže na zdravstveno eh, primerjavo. Vendar eh, tu je problem diagnoze. Če želimo obnoviti neko, neko eh, zgradbo, je to drugače, kot če želimo uh, obnoviti neko okolje. In celotna dediščina je pomembna, moramo jo obnoviti, vendar najpomembnejša dediščina kot pravico pa je dediščina ljudi. Ne moremo zgolj. Eh, ohranjevati eh, nekakšnega okolja, če pri tem zanemarimo tradicije, kulturo in tako naprej. Torej, člove, človek mora biti glavni protagonist zaščitenih območij. Imo Vorbitor, Grečija. Hvala, sedaj pa res zadnji govornik iz Grčije. Izvolite. Merci de me redonner la parole. Je voudrais un, un instant revenir Hvala. Prišel eh, bi ponovno na varovanje pokrajine in pa na Natura 2000, ta je ohranjena nekatere sektore in pa predmete. Prav tako tukaj pomembna energetska preobrazba. Sem iz Šarond Maritim, ehm, um, iz regije, ki je tudi v Naturi 2000 in vsak teden imamo naprimer nov projekt za Um, fotovoltaične celice in pa za veternice in združenja za varovanje pokrajin um, temu včasih uh, ostro nasprotujejo. Oni ne razumejo um, točno, zakaj gre. Včasih, na primer, um, želijo varovati krajino, um, želijo tudi zaščititi, na primer, ptice in podobno, po drugi strani pa se um, tudi potem sprema nekateri projekti, ki gredo ravno v nasprotno smer. Danes, na primer, se nekaj razvije na evropski ravni in potem je treba določiti okvir. Je pa treba pri tem upoštevati širšo sliko, energetsko preobrazbo in različne projekte. In um, pogosto imamo evropske projekte, ampak um, države pa potem um, gredo v drugo smer in potem na koncu mislim, da se znajdemo v zmešnjavi. Hvala. Eh, Hvala. Vem, da obstaja veliko takšnih primerov. Tudi pri nas v Romuniji jih imamo. Imamo nek eh, graščino iz 14. stoletja, ki smo jo restaurirali. 20 ali 30 metrov naprej pa je bila neka eh, zgradba namenjena velikemu stranišču za obiskovalce, ki jo je tudi financirala Evropska unija. bolj malo denarja pa je bilo na voljo iz Evropske unije za restauracijo te graščine. Dovolite, da sedaj naredim nekaj sklepov. Videl sem, da moja pomočnica, asistentka se zapisuje in danes po noči bova pripravila sklepe za jutri do povdne. le moram nekaj priznati. Želel bi si več konkretnih eh, ugotovitev na tem sestanku. Gre za Evropsko leto kulturne dediščine in eh, želel bi si nekaj vaš, vaših povratnih informacij v zvezi s tem letom. Tako da bi parlament in svet ter komisija lahko to izkoristili pri svojem delu. Hvaležen sem vam za vaša mnenja, kajti lepo je bilo ugotoviti, kakšna je situacija na področju kulture in kulturno dediščine v vaših državah. Na evropski ravni imamo veliko dobrih praks in zgledov, seveda pa nikogar ne moremo prisiliti, da jih uporablja. Zanimalo bi me, v kolikšni meri ste to leto evropske kulturne dediščine izkoristili za pozitivne premike doma? Ali ste v tem letu dobili odgovore na vprašanja? Moram reči, da smo v teku tega leta obiskali mnoge države članice, marsikje smo naleteli na zelo dobre primere in za prave reforme, če hočete na področju varovanja kulturne dediščine. Vaši prispevki so opisovali delno tudi resne dejanske probleme, ki jih je treba upoštevati. Sam sem že star, dolgo časa že delujem na tem področju, pravzaprav bolj sem bil dejavn na področju kulture v Evropi. Romuni. Vem, da kultura ima različne vidike, sam sem doživel različne politične dogodke, tudi komunistična varijanta kulture je nekaj, kar sem doživel. Po letu 1990 pa sem začel razumevati tudi kapitalistično različico kulture. In vse čas sem delal torej kot eh, strokovnjak na tem področju in dobil občutek, da je kultura neke vrste nagelček za politike, neke vrste okrasek, ki ga uporabljajo politiki, da je vse skupaj videti lepo navzven, ko pa gre za finančna sredstva za kulturo, pa dobi kultura samo drobtinice. Veliko je držav, v Evropski uniji z različnimi političnimi sistemi in to, kar sem pravkar opisal, žal obstaja in človek lahko najde v mnogih od njih. Vi kot poslanci nacionalnih parlamentov lahko postanete ambasadorji kulturne dediščine in lahko izvajate pritisk na vse, ki so odgovorni za ohranjanje te dediščine, tudi v Evropi. Vse več potrebe je povezovati kulturo in kulturne dejavnosti med seboj s celo vrsto različnimi temami. Videli ste danes, da obstaja več generalnih direktoratov v komisiji, ki morajo delovati, kadar gre za kulturo. Pomeni, da so stvari precej med seboj povezane. Upoštevajte, prosim, to pri svojem delu. Vedno, ko govorimo ali govorite o kulturi, bodite veleposlanik ali ambasador naših eh, dobrih želja. V jeseni običajno po nekem pregovoru v romunščini kmet prešteje, koliko eh, mladih eh, telet se je rodilo v tekočem letu. Torej neke vrste povzetek uspehov naredi. No, ko že govorimo o teletih, Kmetijstvo je seveda tisto področje, ki v Evropski uniji dobiva bistveno več sredstev, kultura pa še vedno premalo. Hvala še enkrat, da ste mi pomagali, da mi ni bilo treba uporabiti tega kladivca. Na koncu našega srečanja bom šele to naredil, ampak nismo še prišli do konca. Nekaj minut časa še imamo na voljo za fotografiranje. 5 do 10 minut imamo časa tudi zato, da si podamo roke, ne samo <clears throat> simbolično, temveč konkretno in sedaj je res konec tega sestanka.